Dobro jutro, drage kolegice in kolegi. Eh, dobro jutro, kolegice in kolegi. Nadaljujemo sestankom odbora za zunanje zadeve. Upoštevali bomo spremembe dnevnega reda, ki smo jih eh, sprejeli včeraj. Sestanek začenjamo za razpravo o poročilu o napredku Črne gore za leto 2014. Poročevalec je kolega Charles Tenak iz vrste IKR. E Kot vemo, je Črna Gora sedaj v fazi eh, pogajanj, dosega dober napredek v pogajanjih. Črna Gora je edina država iz te regije, ki je konkretno začela s pogajanji. Eh, in zaradi svoje vodilne vloge prevzema tudi veliko odgovornost za regionalno sodelovanje in tudi za celotno sprejemanje procesa širitve Evropske unije. E, izzivi tu še vedno obstajajo in sicer zaradi polarizacije v političnem vzdušju, treba je še marsikaj storiti na področju javne uprave in treba je tudi zmanjšati politični vpliv na sodstvo, e, boriti se je treba proti korupciji in rešiti je treba še vprašanja medijev in svobode izražanja mnenja oziroma gre za vprašanje integritete novinarjev. Naš poročevalec je pripravil dober dokument, ki upošteva tako pozitivne vidike, kot tudi manj pozitivne vidike pripravljenosti Črne Gore za članstvo. In sedaj besedo dajem kolegi Tenoku. Prosim. Well, much, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot ste že dejali, je Črna Gora opravila zelo velik napredek v vstopnem postopku. In edina država v regiji je odprla že poglavja. Dva, dve poglavji sta že zaprli, 16 jih je odprti, vključno, odprti vključno s 23 in 24 poglavjem na področju pravosodja in zunanje politike. Štirje poglavja so bila že odprta. Tudi poglavje v zvezi z skupno varnostno obrambno politiko je bilo odprto. Zelo močno bi pohvalil prispevek Črne gore na tem področju. Črna gora je uskladila svoje stališče z Evropsko unijo, z državami članicami, nasprotno od Srbije, glede sankcij proti Rusiji kot odziv na situacijo v Ukrajini ravno tako Črna Gora podpira naše stališče glede ISIS-a in je sprejela ukrepe proti državljanom, ki so se udeležili bojnih enot eh, islamske države. Nekaj jih je tudi iz Črne gore, čeprav je večina iz eh, Kosova in iz Albanije. 300 državljanov Črne Gore je osumljenih sodelovanja s terorističnimi združbami. Glede zunanje politike, Črna Gora si želi približevanja NATO. E, generalni sekretar Rasmussen je uradno prosil oziroma povabil Črno Goro, da se pridruži zavezništvu letos. in vlada in vse druge stranke so se odločile, da bodo storile vse, da prepričajo državljane, da je priključitev k NATO zelo dobra poteza. Črna Gora je izvolila državnega tožilca lansko leto in tudi to je zelo pomemben znak za to, da si Črna Gora prizadeva izpeljati reforme. Velik napredek je bil storjen na področju pravosodja, čeprav je treba opraviti še napredek usposabljanja in zaposlovanja sodnikov. Imamo tudi druge problematične področje, kot je svoboda tiska. Incidentov je malo, vendar pa je prišlo do nasilnih napadov na novinarje in na poslopja tiskovnih agencij, na časopisnih hiš. Obstaja tudi cenzura tiska. Predstavniki medijev so začeli s postopkom revizije tega področja in to je zelo dober znak. Če si nasplošno pogledamo črnogorsko družbo, veliko je bilo storjenega na področju boja proti diskriminaciji proti manjšina, vendar pa je treba storiti še veliko za to, da se to pozna v praksi in v realnosti. Zelo malo je romskih študentov na univerzah, zelo velik, zelo veliko je nedokončanih šolen v, pri, v romski skupnosti, tudi diskriminacija skupnosti LGBTI je problematična. Kot sem veliko krat dejal, je Črnagora zelo dober primir, vendar pa treba povdariti, da je treba ohraniti vse strankarsko podporo priključevanju Evropski uniji, istočasno pa je treba preučiti vse možnosti za nadaljni napredek in za reforme. Kot sem že omenil, obstaja veliko strategij za izvedbo reform, ki še potekajo. Črna gora pa je kljub tem, temu zelo napredna država, ki je samozavestna in ki optimistično zre v prihodnost. Uspešno so se lotili in prebrodili ovire in izzive v zadnjih petih letih. Najlepša hvala, gospod Tenok. Lepo je, ko eh, poveste, da je država kandidatka prijetna naloga in ne breme. Eh, sedaj dobi besedo gospod Richard Howitt, ki bo govoril v imenu eh, vodje misije za parlamentarne eh, odnose s Črnogoro, Annelise Doc, torej beseda je vaša, prosim. Annelise Doc, behalf that she's not able to be here, but she uh, um, is enthusiastically started work in relation to my... Rad bi čestital poročevalcu Tanku za opravljeno delo in poročevalka v senci, katero zastopam, se strinja s poročilom, pravi, da je uravnoteženo in da lahko delujemo tako, kot predlagate v poročilu. Samo nekaj pripomp v mojem imenu. Črnagora lahko odigra zelo pomembno vlogo v širši regiji in pristop te države treba gledati na podlagi te države, vendar pa tudi v kontekstu širše regije. Treba je imeti tudi proteste, ko je gospod Tači obiskal to regijo, kar je zaskrbljujoče in to je treba omeniti tudi v resoluciji, verjetno se bo gospod Tenak s tem strinjal. Poleg tega obstaja vprašanje, ki je vedno prednostnega pomena v pristopnem postopku in to je boj proti diskriminaciji in pozdravljamo, da so to področje uskladili z našim pravnim redom, vendar pa je treba še močneje povdariti vlogo in pristojnosti varuha človekovih pravic v tej državi. Gle. Leta 2014 eh, je prišlo do parade ponosa, kar je bil velik uspeh. Obstaja pa še veliko nerešenih vprašanj glede invalidov in pa tudi, tudi vprašanje neizpolnjene kvote zaposlovanja invalidnega prebivalstva. Tukaj je še veliko za postoriti, za integracijo, vendar pa mislim, da gre tukaj za vprašanja, ki jih bo gospod Tenak sprejel, gospa Dodds in tudi moja politična skupina se je že veselita pogajanj za pravilne končnega besedila. Hvala lepa. Pa kolega Hovit. Najlepša hvala, kolega Hovit. Sedaj prekajamo na poročevalce v senci za ELS na mesto Andreja Kovačeva. Gospod Edvard Kukan, prosim. Najlepša hvala gospod predsedujoči, gospoda Kovačeva ni, zato ga tukaj zastopam. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za opravljeno delo. Poročevalec ima prav, ko pravi, da je Črna Gora vodilna v pristopnih pogajanjih in zato ima veliko odgovornost v regiji in tudi v pristopnem postopku. Treba je podariti besedo zaupanje. Veliko nerešenih primerov je bilo na nekaterih področjih, kot je obraz za aluminij v Podgori, Podgorici. Nepravilna poraba sredstev za politične stranke, korupcija in nasilje nad novinarji. To ogroža neodvisnost inštitucij, ravno tako pa je treba popraviti gospodarsko ozračje. Vse stranke se morajo postruditi za to, da vzpostavijo zaupanje tudi za investitorje in za medije. Želovanja vredno je, da je prišlo do incidentov nad novinarji. Svoboda medijev je ključnega pomena, kaj ti to pomeni zdravo podlago za demokratično družbo. Prišlo je do napredka pri spremeni zakonodaje na področju pravosodja. Evropski pristop se osredotoča bolj na kvaliteto kot na hitrost. Potrebujemo še več politične volje, zato da zagotovimo neodvisnost sodstva tudi za pravilno obravnavo 23. in 24. poglavja in izvajanje. Poleg tega obstaja tudi sovražni govor in tega ne smemo spregledati. Oblasti morajo spostaviti družbo, ki bo strpna in kjer bo vladalo medsebojno razumevanje obstaja tudi skrb zaradi črnogorskih državljanov, ki so se pridružili džihadistom. Pozdravljamo dejstvo, da Črna Gora spoštuje stališče Evropsko unijo glede Rusije in sankcij proti Rusiji zaradi Ukrajine. Srečali se bomo z unanimi ministri regije in Jasno je postalo, da naša priporočila nekateri ignorirajo in jih ne upoštevajo. S Črnogoro imamo zelo dobro sodelovanje na političnem in tehničnem področju. Upamo, da bodo oblasti in politični voditelji še naprej upoštevali naša priporočila, da ne bo prišlo do zaostanka kot drugot. Črna Gora je res zgodba o uspehu in opažamo, da obstaja politična volja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kukan. Sedaj pa poročevalec v senci iz vrst socialistov in eh, demokratov, kolega Androlakis. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Τάνοκ για την... Να λείψα χβάλα. Rad bi se zahvalil gospodu Tanoku za upravljeno delo. Črna Gora je upravila zelo velik napredek tudi glede sprejete zakonodajne akcijskih načrtov. tudi 16. decembra. V pogajalskem postopku smo videli, da bomo lahko odprli nova poglavja 28 in 29 zaščita potrošnikov in pa carinska unija. Treba pa se še naprej potruditi na področju pravne države, javne uprave in zakonodaje v medijih. Osnutek resolucije odraža zelo pomemben napredek. Pomembno je, da ne bo prišlo do zaustavitve postopka. Tudi korupcija je zelo pomembno vprašanje. Ravno tako je od črnogorskih oblasti treba zahtevati, da popravijo neenakosti v družbi in pa brezposelnost. Treba je tudi uvesti bolj pravičen davčni sistem, ki bo spodbujal gospodarsko rast. Treba spodbuditi tudi majhna in srednje velika podjetja, da se udeleži evropskih programov kot je kozmet. Za konec je treba povedati tudi to, da moramo okrepiti okoljevarstveno politiko. Imamo pa še pomembne vidike, ki jih je treba obravnavati. Imamo tudi skupno strategijo z Europolom, je, s katerimi izvajamo nadzor na zunanimi mejami. Črnogora je tudi uskladila svojo politiko skupno zunanjo, skupno varnostno in obramno politiko in igra pomembno vlogo v Zahodnem Balkanu. NATO je zelo pomemben strateški partner, vendar pa pogajanja za vstop v NATO niso stvar te resolucije, gre namreč za pogajanja z Evropsko unijo. Na to bi rad opozoril. akcijski načrti in zakonodaja so zelo pomembni in s predlogi sprememb moramo vključiti v resolucijo tudi ta vprašanja, ki sem jih omenil z veseljem, že pričakujem dobro sodelovanje. Hvala. Hvala lepa, kolegi Andrulakis. Najlepša hvala, kolega Andrulakis. Opozoril je tudi na eh, napredek odnosov med Črnogoro in NATO sedaj kolega iz Alde, Jozo Radoš. Najlepša hvala, gospod podpredsednik, kolegice in kolege v imenu skupine Alde. Čestitam kolege Tenoku eh, k odličnemu poročilu, ki je uravnovešeno, ki kaže tudi težave in tudi potrebne korake, hkrati pa eh, izraža eh, pohvalo za tisto, kar je uspešno. Eh, torej, poglejmo si področje pravosodja, tu so imenovali glavnega državnega tožilca, eh, oblikovali so eh, urad posebnega eh, preiskovalca za boj proti organiziranemu kriminalu, agencijo za boj proti korupciji, torej ugotavljajo, da je potrebno zagotoviti dobro delovanje odvetnikov, sodnikov in podobno državnih tožilcev. Vse to so pomembni koraki za zagotavljanje neodvisnosti sodstva za popolno zagotovitev bo potreben še čas, vendar eh, očitno želijo v pozitivnem vzdušju zagotoviti eh, pozitiven razvoj. Upam, da bo ta razprava in tudi eh, to poročilo prispevalo k pozitivni atmosferi in da bodo pač te pravosodne institucije dejansko dobro začele delovati v Črni gori. Treba je seveda tudi omeniti članstvo Črne gore v NATO. Eh, to je strateški interes eh, ne zgolj Evropske unije, temveč tudi eh, celotnega Zahoda, kaj ti dobro bi bilo, če bi vsa vzhodna obala Jadranskega morja bila pokrita z državami, članicami NATO, zaradi tega, ker Rusija poskuša to preprečiti, ta načrt Črne gore e, in podpora e, NATO je v Črni gori bistveno manjša od podpore e, k članstvu Evropske unije in zaradi tega je treba pravzaprav delati na tem področju in to ne velja zgolj za države članice, kot piše v poročilu in Eh, vse države članice bi morale delati na tem in ne zgolj relevantne, pomembne, kajti mislim, da nepomembnih in relevantnih eh, držav članic NATO ni. Eh, potem imamo tudi točko, kjer se pozivajo institucije Evropske unije, zlasti visoka predstavnica, da naj svojim delovanjem pospeši napredovanje v smeri članstva k NATO. -u. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Kristjan Preda, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej želim čestitati gospodu Tenoku za odlično poročilo, ki ga je pripravil. Očitno eh, zelo dobro pozna to državo in eh, želim pozdraviti bistven napredek, ki ga je Črna Gora dosegla na svoji poti proti Evropski uniji, eh, odprli so štiri nova poglavja oziroma to so napovedali decembra in to me je seveda zelo razveselilo. Tu gre za pomemben napredek. Črna Gora je eh, postala kandidatka leta 2010, če se spomnimo. Naj vas opozorim na dva vidika, ki se mi zdita zelo pomembna. O enem smo še nekaj slišali. O tem je ravno kar govoril kolega. E, tu gre za boj proti korupciji in mislim, da je zelo pomembno, da e, ima vlada novo agendo za boj proti korupciji. Pomembno pa je in morda celo bolj pomembno, da bo ta nova struktura imela tudi sredstva za uresničevanje ciljev ta sredstva eh, lahko prinesejo pomemben eh, korak v boju proti korupciji. In to je prva stvar, druga stvar pa eh, zadeva svobodo medijev, eh, o svobodi tiska, o svobodi medijev v zadnjih dneh veliko govorimo in eh, spomnimo se, da eh, v demokraciji eh, novinari delajo neodvisno in brez zunanjih vplivov. V Črni gori pa obstajajo še vedno novinari, eh, ki so pod nepojmljivim zunanjim pritiskom. in uh, eh, dosti krat gre to dejansko v smeri nasilja in to je obžalovanja vredno v državi, ki želi postati članica Evropske unije. Mislim, da moramo pokazati eh, našo zaskrbljenost s pričo tega dejstva in zahtevati od pristojnih oblasti naj najdejo načine za učinkovito zaščito novinarjev, ki opravljajo svoje delo. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, kolega Preda. Najlepša hvala, gospod Preda. E, torej, zelo malo e, se jih je prijavilo k besedi na začetku, sedaj pa se je število hitro povečalo in zaradi tega zapiram seznam govornikov. Na, govorili bodo naslednji. Najprej dobi besedo gospod Hadži Georgijo, na to kolega Mesarič, e, kolega Austrevičius, kolega Tokeš kolega Šujca in kolega Picula. Pa še. Kolega Čambacki in kolega Jurek. Sedaj je ura 9.29 eh, in omejujem govore eh, na eno minuto, zaradi tega, ker imamo še eno točko na dnevnem redu, preden pride kolega iz Arabske lige. Prosim. Gospod Georgijevu. Ah, rad bi omenil dvoje. Najprej bi rad omenil svobodo izražanja in svobodo medijev. Gospod Enok je na to že opozoril. Radi bi se mu zahvalili za opravljeno delo. Vemo namreč, kaj se dogaja svobodo izražanja v Črni gori. ko novinari morajo obogati vse, kar jim ukaže določen vodje med direktorom medijev, potem svobode medijev ni. Treba je opraviti nadzor nad svobode medijev in še NATO. Nikjer ne piše, da morajo nove države članice postati tudi članice NATO. Črna Gora um, ni treba, da postane članica NATO. Mogoče lahko um, nadaljujemo in napredujemo po tej poti, ni treba, da enako hitro nadaljujemo na poti proti Evropske unije, gospod Misarič. Uh, uh. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil gospodu Tanaku za zelo dobro poročilo, za ravnoteženo poročilo. Strinjam se z večino tega, kar je napisal v tem poročilu. Gospa Lunaček je poročevalka v Senci in prosila me je, da omenim, da bodo predloge sprem v skladu z originalnim poročilom. Rad bi podaril naslednje poudan, eh, podpiramo vprašanje svobode medijev v 17. odstavku. Ta vprašanja so zelo pomembna. Mogoče je treba to vprašanje obravnavati bolj podrobno, kot je to zapisano v poročilu. Glede na to, da prihajam iz stranke zelenih, obžalujemo, da ni nobene omembe varovanja okolja in to je treba popraviti. Veliko odprtih vprašanj glede varstva okolja je še na Zahodnem Balkanu. To bomo omenili tudi v poročilu o Makedoniji. Tam se bomo spustili v podrobnosti in v Črni gori so ti problemi skoraj identični. Eh, hvala lepa. Sedaj kolega Ostrevičju, sprosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital gospodu Tanoku za odlično poročilo in tudi poročevalcem v senci, ki so ga podprli pri delu. Črnagora in tudi druge balkanske države se pogajajo o pristopu in za vstop v Evropsko unijo. Lahko seveda ponovijo uspeh zadnje širitve. To pa lahko dosežejo s kvalitetnimi političnimi in gospodarskimi reformami. podpiram konstruktiven dialog, ki ga imamo z vsemi temi državami. Komisija se mora še naprej osredotočati na najpomembnejša vprašanja, najpomembnejše vidike reform, ki jih morajo še izvesti te države. Treba se je bolj osredotočiti na vprašanje spoštovanja človekovih pravic in na kvaliteto demokracije v teh državah. Na tem področju ni prišlo do dovolj velikega napredka in če tega ne storijo, ne bodo mogli vstopiti v Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Tokeš. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Najlep hvala, kolegice in kolegi. Tudi sam bi rad eh, čestital gospodu Teneku za uravnoteženo poročilo. Včeraj zvečer in danes razpravljamo o državah bivše Jugoslavije. O nekaterih poročilih smo že razpravljali in jih obravnavali in lahko ugotovimo, kakšno dediščino so zapustili komunizem in pa vojna na Balkanu. To seveda ovira splošno situacijo in splošno krizo, ki vlada v Evropi. Komunizem in vojna je nekaj, kar še vedno lahko občutimo v tej regiji in proti temu se moramo še naprej boriti. Če to upoštevamo, potem lahko rečemo, da je Črna gora opravila dobro delo, ta država je podedovala vojno, posledice vojne in pa tudi nestrpnost. In na tem področju je treba postoriti še veliko več. Če si resnično želimo, da bi te države kdaj vstopile v Evropsko unijo. Črna gora je tukaj zelo dober zgled za pristopna pogajanja. Pomembno je tudi, da zaustavimo izseljevanje, kajti če se bo prebivalstvo še naprej izseljevalo, potem gospodarskega razvoja ne bo. Opažamo namreč že množično preseljevanje iz balkanskih držav. Obstaja tudi zelo visoka stopna brezposobnosti in tudi to prispeva k večjemu izseljevanju. To je zelo pomembno za izboljšanje gospodarske situacije v Črni gori. Samo tako lahko ta država izpolni samerila in opravi svoje dožnosti. Najlepša hvala. Četvero, Najlepša hvala. Še štirje kolegi so. Prosim, da spoštujete omejitev časa govora na eno minuto. Kolegica Šujca. Eh, hvala lepa. Eh, tudi jaz se zahvaljujem gospodu Teneku, ker je dejansko pokril vsa področja, ki zadevajo Črnogoro in mislim, eh, da je tu dosežen dejansko velik napredek na vseh področjih. Rada bi omenila dvoje vprašanj. Najprej 12. točka, tu pišete, da ste zaskrbljeni in eh, zahtevate resne ukrepe za rešitev eh, eh, eh vo, vprašanj eh, vojnih hudodelstv. Eh, torej, jaz imam tu pravzaprav eh, pismo. Eh, žrtev, ki, pravič, ki želijo eh, pravične odškodnino. Eh, torej, tu je treba dejansko izpolniti eh, očkodnine za tiste, ki so pred 25 leti bili žrtve nasilja. Prihajam iz Dubrovnika, ki je 35 km oddaljen od eh, Črnogorske meje in zaradi tega tudi dobro poznam situacijo. Pozdravljam napredek, želim pa, da se tudi razrešijo nerazrešena vprašanja. Druga stvar, ki jo pozdravljam, je točka 22, gospod Senok. Tu želite, da se pospoši Eh, reševanje eh, vprašanj eh, meja s Hrvaško, Kosovom in Srbijo. To je dejansko nerazrešeno vprašanje med Hrvaško in Črnogoro in mislim, da je sedaj pravi čas, da opozorim na to. Sedaj je še dovolj časa, da se uredi vprašanje, da se razreši. Vprašanje glede prevlake. Tu obstaja nek spor in prepričana sem, da se bo ta spor razrešil. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Picula. Najlepša hvala. Iz leta v leto smo priča, če dalje večjemu napredku Črne Gore na poti v Evropsko unijo. To izhaja tudi iz eh, poročila gospoda Tenoka, ki je zelo dobro eh, predstavil situacijo v pogajanjih. Črna Gora je država, eh, ki ima zelo učinkovito zunanjo politiko na načelih eh, dobrega sosedstva in upoštevanja stališče Evropske unije, kar ne velja za vse države kandidatke. Eh, to je seveda zelo pomembno v regiji, ki bo še dolgo časa čutila posledice vojne iz 90-ih let. In članstvo Črne Gore v NATO bi tudi dopustilo polnilo občutek varnosti v tem občutljivem področju eh, eh, ob sredozemlju. Seveda pa je treba tudi upoštevati probleme, ki jih eh, našteva gospod Tenok, se pravi nezadostna pravna država, razširjenost korupcije, pomakljivosti pravosodja, ki ni popolnoma neodvisna. Torej tu moramo jasno izpostaviti eh, tudi omejenost. Eh, s katerom, eh, in omejitve, s katerimi se soočajo eh, mediji. Treba je videti tudi uh, situacijo, v kateri je uh, uh, opozicija in podobno. Uh, potreben je napredek. Uh, in sprejemanje vseh dokumentov in nadaljevanje pogajanj. Seveda je pomembno poglavje za napredek tudi eh, odločenost vlade, da razreši mejna vprašanja sosedi. Eh, gospodu Tenoku čestitam za podporo Črni Gori pri reševanju vseh teh odprtih vprašanj. Hvala lepa, sedaj pa kolega Čambackov. Kolegi, predsedinja se, ki pozdravljam. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Tudi sam bi rad čestital gospodu Tanoku za opravljeno poročilo, zelo dobro pozna tu regijo. Kajti tu regijo na zahodu zelo slabo poznajo. Rad bi, se, uh, rad bi omenil enajsti odstavek. Tam se govori o boju proti ekstremizmu, proti skrajnežem, proti džihadistom. Uh, Črna gora je obkrožena z državami, kjer vlada problem verskih skrajnežev in zato mora ta država ukrepati, da ne bo prišlo do teženj pridružitvi islamske države. Črna Gora mora izpolniti vsa merila za vstop v EU in tudi za NATO? E, generalno dotočano. Hvala lepa in sedaj pa še e, gospod Jurek. Najlepša hvala. Imam dve sloš, splošni pripombi. Glede te regije. govorimo o merilih in diskriminaciji glede skupnosti LGBTI in o tem govorimo, kot če referenduma na Hrvaškem sploh ne bi bilo. Mislim, da moramo to obravnavati zelo resno. Gre namreč za diskriminacijo skupnosti, lahko tudi za politično manjšinsko skupnost. In še drugo vprašanje. Ko govorimo o bivših komunističnih državah, Verjetno ne bi bilo treba pregledovati celotne evropske zgodovine, ampak bi morali preprečiti takšne dogodke v prihodnosti. Imamo nov sociološki problem, gre za neenakosti v družbi in tudi to je treba obravnati zelo resno. Ko, za, ko gre za bivše jugoslovanske države, ki imajo za seboj tudi vojno, nažalost veliko krat pozabimo na ta problem. Najče hvala. Pitanje od samoga. Eh, hvala lepa. Sedaj se izpostavili še nekoliko širše vprašanje. Sedaj pa še predstavnik eh, komisije, kolega Lange, in potem bomo pa zaključili razpravo o Črni gori. Hvala lepa. Ja, yeah, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veliko krat smo slišali, da je črna gora najbolj napredna država glede pristopnih pogajanj. To tudi potrjuje to, da smo imeli prav, da smo odprli pristopna pogajanja s to državo pred nekaj leti in da jo vodimo na poti proti Evropi. Ta pot pa seveda ni brez izzivov, brez ovir. Naša naloga je, da zagotovimo tudi napredek na tehničnem področju in tudi na področju evropskega pravnega reda. Oktobra smo identificirali področja na, v kontekstu boja proti korupciji. In na tem področju mora Črna Gora praviti velik napredek, zato da lahko odpremo nadaljne pogajanja. Ta pristop je bil zelo uspešen v tem smislu, da je Črna Gora opravila napredek na tem področju, kar je omenilo tudi nekaj poslancev. To je zelo pozitivno, vendar pa tudi kaže na to, da Črna Gora včasih potrebuje tudi spodbude za to, da opravi hitrejši napredek. Na tem Na tej podlagi lahko odpremo še nadaljna štiri poglavja in s tem dobimo 16 skupnih odprtih pogajanj. Sprejetje evropskega pravnega reda evropske zakonodaje je predpogoj za to, da se opravi napredek na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Upamo, da bomo s tem dobili na dober način zabeležen napredek, vendar pa se to ne bo zgodilo kar čez noč, zato potrebujemo več časa. Z naše strani bomo zelo natančno sledili in spremljali napredek v Črni gori. Aprila bomo o tem poročali državam članicam. Istočasno pa napredujemo tudi napredek na drugih tehničnih področjih, če bo prišlo do napredka do, o pravnem redu v času latvijskega predsedstva bomo odprli tudi nadaljna poglavja. Hvala lepa. Od... Hvala lepa, kolega Lange. S tem smo zaključili eh, razpravo o Črni gori. Eh, 16 eh, poglavi je eh, že zaključenih, med temi so mnogi zelo spodbudni eh, in eh, upam, da bo eh, še razrešeno eh, vse, kar je ostalo v zvezi z nekdanjo Jugoslavijo, gre za vprašanje nasledstva, eh, gre za odnose z drugimi republikami nekdanje eh, Jugoslavije, gre za vprašanje vojnih zločinov, to je pravzaprav omenila tudi gospa Šujca. S tem smo zaključili razpravo, spominjam vse kolege, da je eh, rok za predloge sprememb 27. Eh, januar 12. ura. Se pravi, vsi, ki imajo spremembe na odlično poročilo, imajo čas do 27. januarja do 12. ure. Sedaj pa druga točka današnjega dopodneva. Čas. Navada je, da poročevalec dobi besedo za to, da zaključi razpravo. Čisto na kratko obljubim. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcem v Senci in, v, in tudi kolegom kot tudi predstavnikov komisije. Veliko kolegov je omenilo kar nekaj odstavkov, kjer bi si želeli bolj poglobljeno obravnavo, potrudil se bom za to, kot na primer, ko gre za posamezne primere, ki, kjer še ni prišlo do odškodnin zaradi posledic vojnih zločinov, mejnih sporov in tako dalje z velikim zanimanjem sem pogledal predloge sprememb. Pomerili ste tudi že NATO, tudi pri prejšnjih poročilih o Črni gori smo razpravljali o tem. Seveda z tehničnega vidika to ni povezano s pristopom v Evropsko unijo. Mislim, da ni nobene škode, če to omenjamo, da poteka usporeden postopek. Kolegi iz Hrvaški so želeli, da to omenim. Gospod Andrulakis in tudi posla, poslanec Cipra nista bila tako zelo navdušena nad tem. Mogoče se bomo o tem morali odločiti z, preko glasovanja. Pogovarjal sem se tudi z gospo Lunoček o okoljevarstvenih vprašanjih, skupina zelenih želi poseči v to državo in na področje varstva okolja in da želijo upravljati to od zunaj. Sam seveda zaupam tej državi, da ko bodo sprejeli evropski pravni red, bodo sledili tudi našim okoljskim standardom. Vendar pa glede boja proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, korupciji, diskriminaciji eh, manjšin, kot je romska skupnost, skupnost LGBTI, neodvisnost pravosodja, neodvisnost medijev, 23-24 poglavje. Smo, vse to smo obravnavali v tem poročilu, vendar pa bom z veseljem še poglobil ta vprašanja. Seveda im, se zavedate tega, da imamo omejitev dolžine besedila, zato sem moral biti čim krajši. Veselim se že vaših predlogov sprememb in pripričan sem, da bomo lahko oblikovali nekaj kompromisnih predlogov vesel sem, da sem dobil široko podporo in pa konsens glede tega poročila od Črnigorje. Hvala lepa. Sedaj naslednja točka na dnevnem redu, to je poročilo napredku v zvezi z Makedonijo. Sedaj eh, imamo približno 25 minut časa za to področje. Sedanja razprava je bila zelo dolgo in eh, prosim se kolege z izjemo eh, poročevalca in vodje delegacij, da se držijo pravzaprav predvidenega časa in uh, generalni sekretar uh, Arabske lige je bil pravzaprav tudi tako prijazen, da je uh, bil pripravljen priti nekoliko pozneje. Kolega Weigel, sedaj dobite besedo, da predstavite svoje poročilo o napredku Makedonije. Uh, Hvala, predsedujoči. Na začetku decembra sem nekaj dni preživel v Skopju, zato da bi se seznanil eh, z dejansko situacijo. Pogovarjal sem se z predstavniki vlade, opozicije, civilne družbe, eh, medijev in drugimi. Kot si lahko predstavljate, situacija v Makedoniji za me ni nova. S tem se ukvarjam že eh, zadnjih 15 let. Torej, nisem bil eh, presenečen, ko sem naletel tudi na težave, ki jih omenjam v poročilu. Me je pa zelo presenetilo ozračje, navdušenje, odprtost. Eh, glede prihodnega članstva države v Evropski uniji. Rad bi povdaril, kako dobro je sodelovanje v Makedoniji in kako toplo je bila sprejeta naša delegacija. V skupju so nam pripravili izvrsten program. Letos bo Makedonija vstopila v deseto leto eh, statusa kandidatke. To je najbolj napredna država, kar se tiče prilagajanja evropskemu pravnemu redu med vsemi državami kandidatkami. Komisija svetu vse čas priporoča, da odpre eh, pristopna pogajanja, vendar pa se vedno pojavljajo ista vprašanja in med temi je samo eno ključnega pomena, samo eno vprašanje predstavlja, glavno oviro odprtju pogajalskih oziroma pristopnih pogajanj. Makedonija ima dobre medsosedske odnose, dobro vlogo v regiji, dobre dvostranske odnose tudi z drugimi eh, državami, ki se pripravljajo na eh, članstvo. Eh, problem eh, zadeva vprašanje imena. Eh, Grčija pa vseeno dobro sodeluje z Makedonijo na trgovskem področju. Makedonija ima tudi z drugimi sosednjimi državami dobre odnose. E, nobena meja e, s sosedami ni sporna. Parlamentarne volitve so potekale aprila 2014. Glavna opozicijska stranka, socialni demokrati, pa ne priznava rezultatov e, zaradi suma nepravilnosti na volitvah, eh, kot je kupovanje glasov, eh, večkratno glasovanje in tako naprej. Organi v državi pravijo, da so volitve potekale pravilno in da tudi niso opazili eh, medijske pristranskosti. Sam sem kar nekaj časa razpravljal s predsednikom opozicijske stranke in z njegovimi sodelavci in sicer o eh, bojkotu parlamenta. Poudaril sem, da bi tudi za njihovo stranko morala biti prednostna naloga to, da parlament normalno deluje. Drugi so predsednika Zajfa skušali prepričati Eh, v to, sam pa sem imel dvome v uspeh takega posega. Mm, to, da socialdemokrati ne želijo sodelovati, še vedno spodkopava eh, normalno delovanje parlamenta in eh, tudi ne zagotavlja preverjanja delovanja vlade in to še poglablja že tako globok razkol med političnimi strankami. Na svojih srečanjih v Skopju sem povdaril, da je delujoč parlament eh, enaka odgovornost eh, tistih, ki ga eh, bojkotirajo in tistih, ki vodijo državo. Torej vsi bi morali biti bolj aktivni pri iskanju kompromisa in pa usklajevanja razlik. Treba bi bilo zagotoviti tudi izvajanje ohridskega okvirnega sporazuma, predvsem, ko gre za uh, enakovredno zastopstvo in pa boj proti diskriminaciji. E, vlada tudi veliko nezaupanje. E, napredek je bil dosežen pri večjih manjšinah, te so dobro zastopane manjše manjšine, kot so Romi, pa niso dovolj zastopani. Romi trpijo tudi zaradi predsotkov diskriminacije in izključenosti. Politični voditelji še vedno uporabljajo eh, etnocentričen eh, jezik. To se je dogajalo predvsem med predvoljivno kampanjo. Ohridski eh, sporazum bi moral voditi v politična priporočila, ampak ta sporazum se še ne izvaja ustrezno. Napredek je bil dosežen eh, na področju reforme javne uprave. Eh, strateški okvir je bil sprejet leta 2010. Kar se tiče učinkovitosti, transparentnosti in kapacitet, eh, pa še vedno napredek ni zadosten. Mediji neka uh, eh, neodvisnost ni zagotovljena, veš, da se jo spodkopava uh, lastništvo in drugi problemi, uh, predvsem gre za lastništvo države. Potem je tukaj problem tudi z reklamami v medijih. Želim upozoriti na primer, ki je zelo problematičen. Mislim, da bi morali ta primer obravnavati vsakič, ko se pogovarjamo z makedonskimi oblastmi. Reforme na področju pravosodja so bile izvedene, izboljšala se je učinkovitost eh, sodišč, eh, sodna akademija se je eh, vzpostavila in tako zakonodajna področju civilnega kot kazenskega prava je bila posodobljena. Problem pa je selektivnost izvajanja pravosodja. Eh, in sicer zaradi političnega vpliva nad eh, procesi. Eh, formalno je zagotovljena neodvisnost sodstva od vseh vej oblasti, ampak zdi se, da sodniki še vedno ne delujejo neodvisno. Obstajajo dvomi glede nepristranskosti sodb in to spodkopava vladavino prava. O gospodarskih rezultatih Makedonije ne bom govoril preveč na široko. Ti so dokaj zadovoljivi. Država je dosegla rast okrog 3,9 odstotkov eh, v primerjavi z letom 2013 se je stopna brezposelnosti eh, malo zmanjšala, je sicer še vedno dokaj visoka, ampak eh, zmanjšuje se. In Makedonija je še vedno regionalna voditeljica pri olajševanju poslovanja med vsemi balkanskimi državami. Eh, in Svetovna banka jo je uvrstila na tem področju na tretje mesto. Eh, vendar pa je za zasebna podjetja težko uh, imeti eh, stike med seboj. Eh, to ovira tudi ozračje in pa pravila, ki se na tem področju zelo pogosto spreminjajo. Za zaključek pa naj povem naslednje. Odprtje pogajanj je pomembna uh, tema, pomembno vprašanje in je tudi nujna zadeva, ko govorimo o Makedoniji. To bo povečalo regionalno stabilnost, pozitivno bo vplivalo na reševanje dvostranskih sporov. Eh, to bo povečalo tudi oziroma eh, zgladilo medetnične eh, spore in vsem pomagalo doseči skupen cilj. Povečalo bo tudi vključenost več akterjev v politični diskurs. Povečala se bo tudi gospodarska stabilnost in okrepile se bodo zunanje oziroma tuje investicije pripravljenost za kompromis je glavni predpogoj, da se reši katerikoli problem, še posebej, ko gre za dvostranske težave. Ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi v duhu dobrososedskih odnosov in skupnih interesov za eh, stabilnost in blaginjo regije, zakaj ne bi torej naredili tega koraka naprej in rešili eh, problem imena ter še eh, druga dvostranska vprašanja sosednjimi državami. Mislim, da je zdaj čas, da se odprejo vrata za Makedonijo eh, in za njen pristop v EU. Hvala, gospod eh, Weigl. Dragi kolegi, zaenkrat vas je deset prosilo za besedo, verjetno eh, se bo med razstavo javil še kdo. Imamo pa dilemo, ali vas omejim na eno minuto, ali pa razpravo, ki jo imamo zdaj, prekinemo in z njo nadaljujemo po srečanju z eh, generalnim sekretarjem Arabske lige. Eh, sekretar mora oditi ob 11. tega ne moremo spremeniti. Eh, prosim vas za razumevanje. Ni neobičajno v parlamentu, da neko razpravo prekinemo, imamo srečanje z visokim gostom in potem nadaljujemo z razpravo. Mm, težko bi tako pomembno razpravo omejili samo na 12-13 minut. Eh, eh, žal mi je, da o obeh temah nismo razpravljali včeraj, eh, vendar sam nisem imel vpliva na to. Če se koordinatori strinjajo, potem lahko trenutno razpravo nadaljujemo po obisku generalnega sekretarja. To bi zelo cenil. Eh, karkoli drugega ne bi bilo preveč elegantno. Žal mi je za tiste, ki boste morali oditi, ampak eh, tukaj moramo upoštevati širši kontekst, zato vas prosim za eh, fleksibilnost. Srečanje z vodi delegacij bomo imeli o pol dvanajstih. Postopkovno vprašanje. To odločitev moram sprejeti vendar pa protestiram proti eh, takšni obravnavi te teme. Včeraj sem se strinjal, da razpravo prenesemo na eh, današnji dan, zdaj jo bomo že drugič preložili. Mislim, da to ni pošteno tudi do države, ki jo obravnavamo. Prosim vas, eh, da bi vsaj v prihodne bili bolj korektni. Respekta prema. Spoštovani Ivo, ravno zaradi spoštovanja do države, za katero ste vi poročevalec, želimo imeti daljšo razpravo in ne samo 20 minut. Veste, da nisva kriva ne vi, ne jaz za to in mislim, da pa mora odbor pokazati tudi spoštovanje do generalnega sekretarja eh, Lige arabskih držav, ki ima tudi druge obveznosti.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 Se moramo odpotovati. Prosim, dajte nam možnost, da na kratko nekaj povemo. Saj dva grška kolega, ki morata zaradi volitev odpotovati. Kako bomo ravnali? Poštovana kolegica. Spoštovana kolegica, dnevni red je bil sprejet včeraj na začetku. Videli ste, kako se je tudi spremenjal seja. Ja. Eh, odbora pa je danes dopovdan in popovdan. Od poslancev se pričakuje, da so tukaj. Eh, o tej točki bomo nadaljevali razpravo takoj, ko končamo eh, razpravo z generalnim sekretarjem Arabske lige. Sestanek z vodji delegacij eh, bomo pa predstavili eh, na 11.30. Prosim, da sedaj sekretarjatu poveste, kdo želi spregovoriti v zvezi z tem poročilom o Makedoniji. S tem zaenkrat zaključujem to točko dnevnega reda, sedaj pa prehajam na izmenjavo mnen z generalnim sekretarjem lige arabskih držav slišal. Najprej bi zelo rad toplo pozdravil gospoda Nabila El Arabija, generalnega sekretarja arabskih eh, držav, Lige arabskih držav. Doktor El Arabi, Liga arabskih držav in Evropska unija se soočata z istimi izzivi, ko gre za stabilnost in varnost v Magrebu, Mašreku in na širšem bližnjem vzhodu tesno sodelovanje med Evropsko unijo in Ligo arabskih držav bi lahko prineslo pomembne rezultate. Še posebej, ko gre za krizo v Libiji, Siriji in ko gre za boj proti islamski državi. Eh, poleg tega pa je treba podpreti mlade demokracije, kot je naprimer Tunizija v tem trenutku. Mednarodna skupnost eh, širše gledano je poudarila eh, pomen tega, da se izkorenini grožna, ki jo predstavlja ISIS. Eh, in sicer eh, gre za grožno eh, kulturi, stabilnosti, ljudem v regiji. Boj proti ISIS-u in vsem oblikam skrajnežev zahteva mm, vodilno vlogo arabskih držav in te bi morale prevzeti vodilno vlogo. Evropska unija pa je vodila pri pomoči eh, beguncem eh, iz Sirije in Iraka in je eh, daleč najpomembnejša donatorka. Pomagamo tudi palestinskim beguncem in vse čas si prizadevamo za tesnejše sodelovanje in za sodelovanje na gospodarski in politični ravni z vsemi državami v južnem sredozemlju. Evropska unija podpira tudi. Eh, ekonomsko in družbeno stabilizacijo v Iraku in drugod. Imamo tudi arabsko mirovno pobudo. Ta želi eh, rešiti enkrat za vselej izraelsko-palestinski spor. In eh, mi tudi želimo pomagati pri rešitvi tega spora. Gospod El Arabi, včeraj ste se sestali z visoko predstavnico Mogherinijevo ob robu eh, sveta, eh, ki je potekal v Bruslu. Zdaj pa pozdravljamo vas in vašo delegacijo ter tudi vse veleposlanike, ki so tukaj. Želimo vam prisluhniti, eh, slišati vaše mnenje, kako bi lahko okrepili sodelovanje med Evropsko unijo in Ligo arabskih držav. Zdaj vam predajam besedo za 10 do 15 minut, potem pa bomo s člani in članicami odbora za zunanje zadeve razpravljali. Hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da sem danes z vami. Evropska unija je vedno vodilna pri vseh pravičnih eh, zadevah. Eh, vedno ste vodilni pri reševanju sporov in pri eh, oblikovanju idej, kako naj bi izgledala prihodnost, bodi si v Evropi ali drugi je po svetu. V zadnjih letih se je zelo povečalo sodelovanje med Ligo arabskih držav in Evropsko unijo. Po prvem srečanju z ministri leta 2008 eh, smo samo krepili sodelovanje. Takrat sodelovanje ni bilo na taki ravni, kot je danes. Okrepilo se je predvsem v zadnjih letih. Eh, še posebej pa po srečanju v Atenah junija lansko leto. Vsi ministri eh, evropskih držav so bila, bili tam in ministri arabskih držav prav tako in vsi smo si prizadevali za to, da bi izboljšali sodelovanje. Eh, problemi, s katerimi se soočamo, niso samo regionalni, ampak univerzalni, niso omejeni samo na en kraj, ampak se pojavljajo povsod po svetu. In veselim se že naslednjega ministerskega srečanja, ki se bo odvilo leta 2016. In uh, imeli bomo tudi srečanje um, ministrov za obrambo evropskih uh, držav in pa arabskih držav. Naj povem, da arabske države zelo cenijo resolucijo o priznanju palestinske države. Ta je bila sprejeta 26. decembra. In mislim, da to dobro kaže vlogo Evropske unije, njeno zavezo hm, pravicam palestincev, ampak eh, pravicam vseh, eh, kaj ti mir na Bližnem vzhodu ne bo eh, mir samo za palestince, ampak bo to pomenilo tudi mir za Izraelce, za Evropo. In prvič po drugi svetovni vojni bomo imeli mir v tem delu sveta. Številne regije so povezane z bližnjim vzhodom in upam, da bodo tudi druge države sledile eh, vašemu zgledu. Upam tudi, da bodo države ravnale v skladu s tem. Čas je, da palestinci zaživijo v miru in da imajo dostojno življenje ter varnost dostojanstvo in varnost moramo zagotoviti obema stranima, ne samo eni strani. Rešitev dveh držav je sprejeta povsod, zdaj pa moramo poskrbeti, da bo ta rešitev res eh, zaživela. In eh, Evropska unija upam, da bo lahko izvedla to, kar je izrazila v resoluciji. Naj povem nekaj o EU in kako na njo gledamo v mojem delu sveta in v drugih delih sveta. Eh, približno 20 let sem vodil delegacijo Egipta v New Yorku, bil sem veleposlanik 8 let. Pomen Evropske unije se vse čas povečuje številne države v Afriki, Aziji eh, in Latinske Ameriki eh, gledajo na vas kot na skupino držav, ki spoštuje eh, vladavino prava, kot na neko ravnotežje. In kot ste rekli, ste aktivni v Siriji, Palestini in vaša vloga se povsod povečuje in zato vam zagotavljam, da številne države povsod po svetu uh, Eh, se ozirajo k vam eh, in se sprašujejo, kaj eh, bo naredila Evropska unija. Preden se lotim Libije in Sirije, pa bi rad povedal nekaj besed o tem, kar smo poimenovali arabska pomlad. Mm, dolga leta v mojem delu sveta nismo imeli najboljšega upravljanja. Obstajala je potreba po več svobode, po eh, svobodnem izražanju mnen in eh, to, kar se je zgodilo na ulicah, najprej v Tuniziji, potem v Egiptu in drugih državah, ko so številni ljudje šli na eh, ceste, predvsem mladi, imam, oziroma imel sem vnukinjo, imam vnukinjo, ki je bila takrat stara 16 let, pa je šla na trg Tahrir. Morda ni vsega razumela, ampak. Eh, želela si je več svobode, socialno pravičnost, demokracijo, dobro upravljanje, boljše eh, socialne možnosti. In sam osebno verjamem, da v številnih delih sveta še vedno eh, gremo skozi neko prehodno obdobje ko se je to zgodilo leta 2011, sem bil eh, zunani minister. Takrat sem sprejel številne zunanje ministre iz Evropske unije. Trije so bili iz vzhodne Evrope, ki, tudi, ki je tudi šla skozi tranzicijsko obdobje. Eh, potem sta bila tam tudi zunanja ministra Španije in Portugalske eh, in ti dve državi sta tudi nekoliko prej že šli skozi tranzicijsko obdobje. Nekaterim uh, državam je to vzelo devet let. Mi smo zdaj v četrtem letu. Torej, eh, smo država, ki eh, gre zdaj skozi radikalne politične spremembe, ko prehajamo z diktatorstva na demokracijo. In ko boste podajali eh, sodbe v zvezi z našimi državami, imejte to v mislih. Torej, vsaka tranzicija traja nekaj časa. Če se obrnem na Libijo, to je nova država. Šele v 50-ih letih je nastala, en del je bil okupiran strani Velike Britanije, drug del so imeli italijani, ampak enotna država je postala eh, šele v 50-ih letih, bila je neodvisna okrog 15 let, potem pa je prišel Gaddafi. Okrog 40 let eh, je vladal v tej državi 6 milijonov ljudi. Eh, to je zelo bogata država, ampak Gaddafi ni zgradil nobenih institucij tudi ko je bil prisiljen, da se bori proti opoziciji, je eh, en regiment vodil, en njegov sin, drugega, drugi sin, eh, ni imel nobenih eh, institucij in rezultat je bil v tem, da ko se je država znebila Gaddafija, ni imela ustrezne institucionalne strukture. Zdaj jo šele izgrajujejo in mene so povabili, da pridem tja. Tja sem šel konec leta 2011 in eh, prosili so me za pomoč eh, skupaj z EU, z Združenimi narodi in z Ligo arabskih držav. Želeli so, da jim eh, te institucije pomagajo izgraditi državno infrastrukturo. Vendar se potem stvari niso odvile tako, kot so si želeli. Eh, zaenkrat obstajata eh, dve, dva načina razmišljanja. Eni gledajo predvsem na prihodnost Libije, eh, na nje ne moremo gledati kot ekstremiste. V Libiji so vsi muslimani, tako da ne morem ločevati med muslimani in nemuslimani, ampak ti prvi niso skrajneži, drugi pa so. Vsi pa so levici, vsi govorijo isti jezik, eh, pripadajo isti skupnosti. Imeli so volitve in te volitve eh, so nadzorovale številne organizacije, tudi Liga arabskih držav. Eh, volitve so bile pravične. V parlamentu je 180, 180 sedežev veliko med njimi jih eh, e, pripada skrajnežem. Eh, potem so ti e, skrajni muslimani e, ustvarili še nek e, svet, nacionalni svet in trenutno imamo dve vladi, e, dve vojski in Zdaj si moramo prizadevati za to, da jih bomo med sabo povezali. Treba jih je prepričati, da je sodelovanje potrebno. Boj med eh, njimi vsekakor ni koristen in bo uničil uh, institucije, kakršne pač imajo v Libiji v tem trenutku. Nek sodelavec. Uh, EU-ja, ki je zdaj pri Združenih narodih opravila odlično delo v Libiji, tudi Arabska liga ima svojega posebnega odposlanca. Eh, ta eh, oseba je nekaj časa živela v Libiji, tako da eh, stvari dobro pozna, je pa palestinec po rodu in mislim, da imamo zdaj nekaj znakov, da se pripravlja rešitev. Ne moremo si privoščiti, da se v Libiji spet začnejo voi. Eh, Bernardino Leon, ki je predstavnik Združenih narodov, mora zagotoviti, da eh, se ta situacija ne bo nadaljevala. Potrebujemo resolucijo proti vsakemu, ki eh, izrablja teroristična dejanja in izvaja nasilje. E, Mislimo pa, da se je Libija trenutno usmerila na pravo pot, torej da se kaže rešitev. Sirija pa je ena najstarejših eh, držav eh, na svetu, nisem zgodovinar sicer, ampak pravijo, da je Damask najstarejše mesto na svetu. Sirija je veliko prispevala k svetovni zgodovini, k svetovni kulturi, ampak eh, je praktično uničena. Uh, grozno je, ko vidimo, kako je ta država uničena. 15 eh, milijonov beguncev eh, je že, ogromno ljudi trpi, kot ste rekli, eh, Evropska unija zagotavlja velik del pomoči, je zelo radodarna, tudi palestinskim beguncem pomagate. Ampak Torej, številne sile so prišle od eh, zunaj, Hezbollah sodeluje v tem eh, sporu, Iran eh, sodeluje. In mislim, da bi se morali odločiti pri Siriji za to, da se se oblikuje neko sporočilo po ženevski konferenci, ki je potekala 30. junija 2012. E, takrat je bilo oblikovano sporočilo, ki je veljavno še danes. Odločitev o prihodnosti Sirije mora biti v rokah sirskega ljudstva. Sirci bi se morali sestati, tako vlada kot opozicija, in začeti novo tranzicijsko fazo. Eh, morali bi vzpostaviti eh, neko vlado, oblast in se vprašati, kaj si želijo za prihodne. V tistem trenutku je bilo to še mogoče, to je bilo leta 2012, ampak ko se je vključil Hezbolah in ko je še Iran eh, začel zagotavljati vojaško in drugo pomoč, pa to ni bilo več mogoče. In potem so se oblikovale skupine, kot je Nusra in druge, in vse skupaj je stvari močno zapletlo. Eh, želim pa vas upozoriti na to, da eh, je treba razmišljati o prihodnosti eh, Sirije. Torej, 13 milijonov beguncev je v tujini in prihodnost je tisto, kar si ljudje želijo za svojo državo, tudi ti begunci. Nekaj znakov imamo. 22. Eh, eh, bo potekalo eh, srečanje v Kajru, 26. januarja v Moskvi. Ko se bodo torej sestali predstavniki Sirije. 2012 so že potekala srečanja predstavnikov vseh strank, strank, tudi opozicije. Takrat so sprejeli dva dokumenta o prihodnosti Sirije, ampak potem so se spet zapletli v spore, kot sem rekel, in se o ničemer niso dogovorili. V tem trenutku pa si Egipt in Rusija prizadevata za to, da bi se spet za mizo usedli opozicija in vlada. Potem pa imamo tukaj še eh, Misuro ki opravlja eh, dobro delo, skuša eh, prekiniti vojskovanje in od, od aprila 2012 eh, Liga arabskih držav piše Združenim narodom varnostnemu svetu. Že 70 let je, odkar so bili Združeni narodi ustanovljeni in. Uh, v Siriji je v času te vojne umrlo že 200 tisoč eh, ljudi. Sramotno je, da se je to zgodilo, predsednika eh, ne želi videti nihče več. In eh, najprej bi morali zahtevati premirje varnostni svet Združenih narodov bi moral tukaj ukrepati, kajti odgovoren je za eh, mir in varnost v svetu. Ampak eh, nobene resolucije eh, še ni varnostni svet sprejel in mislim, da bi vi kot Evropska unija morali začeti razmišljati o pomenu tega, da se zagotovi, da veto v združenem, v združenih narodih ne bi smel veljati za vse. Veto v varnostnem svetu v združenih narodov eh, ne sme biti veljaven za eh, katerokoli temo. To bi se moralo spremeniti, po mojem mnenju. Zdaj pa bom spregovoril še o projektih, ki jih želimo oblikovati skupaj z Evropsko unijo. Eh, včeraj sem z visoko predstavnico Federico Mogherini podpisal memorandum o razumevanju o prihodnem sodelovanju. Zelo smo hvaležni Evropski uniji, eh, ki je pomagala ustanoviti eh, neko, eh, nek krizni manevrski prostor v Egiptu. Mikrofon, prosim. Sam se je izklopil. Torej, Zelo zadovoljni smo s tem in hvaležni, hvaležni za stopno sodelovanja, ki obstaja med Evropsko unijo in uh, Arabsko ligo in to pri več projektih. Upam, da se bo v prihodnje to še povečevalo. Mogoče bom zdaj zaključil in počakal še na vaša vprašanja. Hvala. Najlepša hvala, gospod generalni eh, sekretar, gospod El Arabi. Sedaj besedo dajem. Eh, Eh, gospe Aljot Mari, ki je tudi vodja naše delegacije. 10 eh, do 12 kolegov se je prijavilo k besedi. Prosim, da govorite približno minuto in pol. Gospa Aljot Marie. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa generalnemu sekretarju Lige arabskih držav za eh, njegove eh, zelo popolne, natančne besede. Rada bi zastavila tri, štiri vprašanja. Prvo vprašanje zadeva Evropsko unijo in države Arabske lige. Eh, gospod generalni sekretar je izkušen diplomat in ni govoril o tem, eh, kar se govori v arabskih državah in sicer gre za nemoč eh, Zahoda v določenih eh, konfliktih. In Evropska unija je pravzaprav očitno nesposobna, da najde določene rešitve. Torej želimo uh, slišati več, uh, torej kaj se pričakuje od Evropske unije uh, razen lepih besed in finančne pomoči za begunce. Potem drugo vprašanje. Kako je z občutkom napredka v primerjavi z uh, frustracijo, ki jo čutijo mladi v državah, ki ste jih tudi navedli, Tunizija, Egipt, eh, Kuwait, eh, države ob zalivu in podobno. Eh, potem tretje vprašanje, kako se eh, eh, povezuje pravzaprav eh, rivaliteta med različnimi plemeni, kako je z versko napetostjo med njimi in podobno. E, naslednje vprašanje, e, kako se v Evropo uvaža zavračanje e, pravzaprav evropskih e, e, vrednot, kako se uvaža islamizacija v Evropo in kako je pravzaprav z nasprotje med zahodnim in arabskim svetom, o katerem se govori že nekaj časa. Torej imamo že 16 govornikov. Hvala lepa. Pozivam vas, da bodite solidarni, korektni, minuto, minuto 15, da lahko vsi spregovorijo zato, da bo lahko gospod generalni sekretar tudi odgovarjal na vprašanja. Gospod Hovit. Hvala lepa, zelo hitro bom povedal. E, torej, mi se zavedamo e, problemov arabske pomladi, ni instantnih rešitev. Torej, kaj lahko storimo mi skupaj, vi in mi, zato, da podpremo reforme. Drugič, jasno je, glede Sirije in ISIS-a in drugih konfliktov v regiji, da se daje pač eh, finančna uh, pomoč uh, borcem znotraj arabskih držav, morda vlade za to vedo in kaj, kaj lahko dela arabska uh, liga za boj proti temu problemu. Potem pa tretje vprašanje, priznavanje palestinske države. O tem se je tudi govorilo v tem odboru. Očitno pa obstaja tudi eh, težava glede eh, nacionalnega konsensa. Težko je zagotoviti pravo eh, sodelovanje na palestinski strani. Slišali smo. Eh, na primer za primere težav v Bahrajnu, na Bijadžab, eh, tu so težave s človekovimi eh, pravicami. Morda tega ne morete komentirati, vendar razumite našo skrb. Gospod Tenok, hvala lepa. Pozdravljam vas v imenu skupine EKR. Mi smo tretja največja politična skupina v parlamentu. Hvala lepa za vaše zanimanje in eh, za vašo predstavitev. Eh, Liga arabskih držav igra zelo pomembno vlogo kot eh, organ in je tudi pomembna podpora v boju zoper grožnje v arabskem svetu v mislih imam seveda boj proti mednarodnemu džihadističnemu terorizmu. Določene stvari me skrbijo in naj ponovim to, kar je povedal gospod Hovet, da določeni člani Arabske lige tu nočejo pomagati, zlasti določene zalivske države. E, kaže, e, da nekateri eh, odkrito podpirajo islamistične skupine zlasti v Libiji. In podpirajo tudi skupine kot Al-Nusra v eh, Siriji eh, in eh, potem imamo seveda islamsko državo v Iraku in Siriji in podporo za njo. Kaj lahko storimo za to, da se pravzaprav prepreči, da nekatere vaše članice podpirajo ekstremistične organizacije? Eh, potem pa vprašanje glede Turčije, ki je pomemben akter, ima mejo z vašimi državami, članicami. Turčija, po mojem mnenju, gre v napačno smer eh, na marsikaterem področju tudi glede tega. Eh, tisk trdi, da turške varnostne sile podpirajo džihadiste v Siriji in v Iraku. Eh, kakš, kaj dela pač Arabska eh, liga eh, na tem področju. Hvala lepa, sedaj pa gospa Šake. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod generalni sekretar, dobrodošli. Povedali ste, kako pomembno je eh, vodstvo Evropske unije pri zagotavljanju eh, naprimer pravne države višjih eh, standardov, ki jih je dosti krat ni v arabskem svetu svetu. Eh, in mi se zavedamo seveda, da je tudi mentaliteta dosti krat povod za prelivanje krvi, ki nas zelo boli. Eh, eh, imamo memorandum med EU in Ligo arabskih držav o boju proti terorizmu in sprašujem vas, kako lahko zagotovimo, da to sodelovanje ne bo šlo na račun napredka pri spoštovanju pravne države človekovih pravic. Eh, to ne sme biti izgovor za to, da pozabimo pomembna načela kot pravično sojenje, domneva nedolžnosti, spoštovanje pravne države in podobno. E, Treba je torej zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, ne smemo pozabiti naukov revolucije, ki smo jo bili priča v vaši domovini. Zanima nas tudi, kaj lahko storite za to, da preprečite dejanje državne a pomoči ali pa pomoči bogatašev nasilnim džihadističnim organizacijam kot so IS in druge organizacije. Glede tega smo zelo zaskrbljeni. Potem eh, vprašanje. Eh, humanitarne potrebe v mnogi izmed vaših članic, kaj lahko storimo za to, da bomo pač izpolnili eh, obljube in dali pomoč. Hvala lepa, sedaj pa gospa Lohpilar. Hvala lepa. Eh, Dobrodošli, gospod generalni sekretar. Torej imam vprašanje glede eh, človekovih pravic in organov, ki se ukvarjajo. Torej obstaja neka stalna eh, komisija za človekove pravice, ki je tudi eh, pripravila listino človekovih pravicah. Zanima me, eh, kaj ta sedaj počne. Potem pa imamo tudi Arabski odbor za človekove pravice, ki pripravlja eh, poročila o različnih državah vsako leto o novi državi. Kakšni so načrte za leto 2012? 2015. Spodbudno je bilo slišati, da je septembra lani Liga alapskih držav sprejela uh, uh, statut o sodišču, arabskem sodišču za človekove pravice. To je zelo pomembno. Slišimo namreč, da posamezniki ne bodo dobili dostopa do uh, Eh, sodišča in da ne bodo vplivali na imenovanje eh, sodnikov. Kakšno je vaše mnenje glede teh kritik? Potem pa Libija. Rekli ste, da morda eh, bi bilo dobro, da se nadaljuje dialog. Bi, s tem se strinjamo, vendar kaj pa, če dialoga ne bo? Kakšni so načrti v Arabski ligi?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 Eh, bogataši države vplivajo z denarjem na konflikte v Libiji, na primer. Tu gre sedaj za vprašanje in prošnjo Arabski ligi, ki naj izvaja pritisk. Morda lahko vi ukrepate in lahko spremete jasne sankcije zopr tiste eh, države, eh, ki so vaše članice in ki tu pravzaprav vplivajo z denarjem. Potem pa še en vidik, ki še ni bil omenjen, Jemen. Kako gledate vi na situacijo? Rad bi slišal vaše mnenje o dramatičnih dogodkih v tej državi. Hvala lepa, da ste prišli in da tudi za to, da ste eh, omogočili pač eh, to izmenjavo mnen. Eh, Eh, gospod eh, generalni sekretar, eh, tri kratka vprašanja. Prvo izhaja pač iz nekega dejstva. Mošeje in imami marsikje v Evropi podpirajo islamizem, ščitijo džihadiste in proti takim mošejem je treba ukrepati. In Arabska liga, Eh, torej seveda upravičeno podpira kulturne centre. Kaj pa nameravate storiti eh, proti problemom eh, in proti enačenju islama s terorizmom? Eh, drugo vprašanje se nanaša na migrante. Eh, mnogi migranti so arabskega porekla in uh, begunci umirajo pri poskusu prečkanja morja. Tu gre za humanitarni uh, problem. Ali ne bi eh, morala Arabska liga imeti centre tudi na drugi strani sredozemlja za to, da se ukvarja s temi begunci, da se loteva teh problemov. Potem me zanima, ali namerava Arabska liga ukrepati zopr masakre proti kristjanom v številnih državah. Pomislimo na tragedijo v Kobanejo, ki kaže, kako dramatična je situacija. Yes, much, uh, your, uh, Gospod Galer, eh, hvala lepa. Eh, večina vprašanj je bila že eh, zastavljenih, torej večina perečih vprašanj, rad bi to tudi izpostavil mi se v naših državah osredotočamo tudi na razprave, kako naj ocenjujemo islam. In mislim, da bi bilo zelo pomembno, da eh, se Arabska liga eh, bolj angažira, ni dovolj, da se distancira od eh, terorističnih dejanj. Tu gre pravzaprav za zlorabo eh, svete knjige in podobno. Eh, vendar v vaši funkciji eh, bi se z, iz neke neutralne eh, pozicije morali obrniti na arabske države, da naj eh, zaustavijo financiranje eh, Eh, ekstremistov in želel bi si, če je to le mogoče, da bi Arabska uh, liga sklicala neko veliko konferenco sunitskega islama, uh, da bi se visoki verski sunitski dostojanstveniki uh, Eh, sestali in jasno povedali, kaj je prav, kaj je narobe, da se nihče ne bi mogel neupravičeno sklicevati na vašo sveto knjigo in uh, eh, manda delati v imenu islama. Mislim, da je to nujno potrebno. Najlepša hvala. Uh, kolega, kolega Panceri. Najlepša hvala, gospod generalni sekretar. Hvala lepa za naloge, ki jih eh, opravljate. Tri kratka vprašanja v zvezi z džihadisti bi rad slišal vaše mnenje. Kaj menite o nekem Eh, globalnem, globalni ureditvi, ki bi preprečila, da džihadisti uporabljajo prihodke iz nafte in da se na ta način polnijo njihove blagajne. Eh, blagajne džihadistov se polnijo tudi z arabskim denarjem. To ne zadeva seveda zgolj arabsko ligo, to zadeva tudi države Evropske unije. In tu ne smemo eh, pravzaprav eh, razglasiti določene države za sovražnike. Ne, mi moramo najti nov pristop. Eh, potem pa je treba tudi upoštevati problematiko človekovih pravic in v nekaterih arabskih državah to vprašanje ni optimalno razrešeno. Potem bi seveda rad imel tudi odgovor na vprašanje, kako je z Marokom in problemi tam. Eh, hvala lepa mnogi eh, pred menoj so že zastavili eh, vprašanja, ki sem jih eh, hotel zastaviti tudi jaz. Imam pa še nekaj dodatnih. Palestina, arabska lina želi organizirati za Palestino konferenco na visoki ravni o statusu Palestine. Kako daleč so priprave? Koliko držav je že izrazilo podporo? Eh, v različnih eh, eh, pogovorih, intervjujih so vas citirali, da je islin, islamska država teroristična organizacija druge generacije, se pravi, ni dovolj vojaški pristop za boj proti tej organizaciji, kaj ti eh, Eh, tu bi se lahko pojavile nove ideologije. Kako je tu treba ukrepati? Kako je študijo Arabske lige, ki ste jo naročili? Kakšna je drža Arabske lige do panarabske eh, konference o grožnjah fundamentalizma na Bližnjem vzhodu? Eh, pred zalivskim svetom za sodelovanje eh, naj bi eh, eh, tudi govorili eh, in eh, ali se vse te organizacije, ki obstajajo, dopolnjujejo in ali najdejo primerne poti. Tar, zelo vljudno ste nas opozorili, da največkrat ne razumemo. Spoštovani generalni sekretar, Zelo vljudno ste nas opozorili na to, da imamo težave z razumevanjem procesov na Bližnjem vzhodu in zato smo veliko krat lahko miselno aplaudirali idejam, da se problemi rešujejo z vojnami. Vojne od včeraj so današnji problem in so problem jutrišnjega dne. E, imeli smo tudi problem razumeti pomen arabske mirovne pobude za rešitev problema Palestine in Izraela. Eh, danes se kaže to, da je bil ta projekt eden izmed najboljših in verjetno ni, nič izgubil na aktualnosti. Moje vprašanje je, ali si znate predstavljati, da bi Arabska liga sprožila nov projekt mirovnega, eh, mirovne inicijative za Sirijo? Hvala lepa. Hvala, kolega Weigel. Mr. Smith, the floor is yours, please. Hvala lepa, kolega Weigel. Gospod Smith, beseda je vaša. E, torej, omenil bom določene stvari, e, ki jih e, kolegi niso omenili. Gre za nevle nevladne organizacije, civilno družbe v Egiptu. Torej, mi podpiramo eh, te dialog, ne poteka zgolj med eh, politiki, temveč tudi znotraj držav. Eh, torej, treba je spodbujati nevladne organizacije, to je zelo pomembno in moram reči, da imamo pravzaprav težave in vidimo, da stvari ne potekajo tako dobro. Vendar rad bi omenil Eh, menil še določene eh, specifične primere. Eh, omenili ste naprimer tudi to arabsko sodišče za boj proti terorizmu. Omenili smo tudi podporo Palestine na področju boja proti eh, eh, težavam. Torej, ali dejansko izvajate vse vrednote, ki ste, govorili, ki ste jih omenjali? Eh, hvala lepa. Eh, gospod predsednik, eh, hvala lepa. Eh, pravi gospa Gabriel. Eh, torej, da bi omenila tri vidike. Najprej situacija v Libiji naj povem, kako je pomembna vloga Arabske lige. Treba je imeti nek načrt za izhod iz, Sibi, eh, iz krize v Libiji. Eh, potrebujemo ključne elemente na tej poti in mi moramo videti, kako lahko pomaga eh, Arabska liga pri pogajanjih, za katera upamo, da bodo plodna. Drugič, boj proti kriminalu, širitev orožja. Kakšno je sodelovanje med Arabsko ligo in afriškimi državami na tem področju in katere ukrepe ste že sprejeli? Tretje vprašanje, boj proti terorizmu. E, e, tu imamo Eh, torej mene zanima, ali obstajajo eh, v Arabski ligi eh, pravzaprav inštrumenti za izmenjavo najboljših praks za boj proti radikalizaciji. Gospa Gomeš. Najlepša hvala, gospod generalni sekretar. Lahko tolmačimo tudi na drugačen način situacija v Libiji in to so državske države, ki se bojijo med seboj. Torej imamo Katar in Turčijo, ki podpirate Mizrata in Tripoli in ostale države, ki podpirajo drugi del. Če politične situacije ne bo in če OZN ne bo posekal, potem se bo enostransko vojaško poseganje še nadaljevali. Videli smo takšne vojne v Siriji, v Iraku. Ko bo prišlo do okupacije Mosula in do pregona šulov iz Libije, iz Mosula, vključno s suniti, kaj bo v tem primeru Arabska liga storila, da se temu izognemo, gospod Fetiga? Thank you, Chair. Excellency, thank you for coming to Najlepša hvala, ekscelenca, da ste prišli k nam in za zelo zanimivo predstavitev. Naj povem naslednje. Sem poslanka iz Polske. In če upoštevamo izkušnje, ko, ki jih imamo, in če upoštevamo rusk, neki prispevek, potem ne moremo iz tega potegniti nobenega pozitivnega zaključka iz bližnjega vzhoda in severne Afrike in pričakovati pozitivnih posledic. Kolikor vem, je v tem trenutku Rusija del rešitve in del problema. In ne samo v srednji in vzhodni Evropi, zato je treba upoštevati tudi to strinjam se s kolegi, ki so pozvali k večji vlogi preprečevanja in analize masakra kristijanov v arabskih državah. Poteka namreč katom po celem lotnem svetu, še posebej v Severni Afriki. Kako vi ocenjujete dialog, ki poteka v Leonu in Arbejda in v drugih krajih v Libiji, gospod Buhner? Dank, Najlepša hvala, gospod generalni sekretar, da ste se odeležili današnje razprave. Najlepša hvala za odlično analizo. Rad bi se navezal to, na to, kar je dal gospod Smith in na situacijo človekov pravic v Egiptu. Ne gre samo za kršansko prebivalstvo, ampak tudi za druge verske skupnosti, ki niso muslimanskega prepričanja. Kaj bi nam priporočili, če bi želeli z čim manj stroško doseči čim večji učinek? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veliko čas nam je, da imamo tako zelo pomembno osebnost med nami. Imam nekaj opask. Vsi odnosi, ki potekajo z arabskim svetom, z Južnim shodom, potekajo v luči boja proti terorizmu. Kaj vi menite o tem? In še vprašanje. Govorili ste o demokraciji in dejali ste, da bo za to um, potrebno še veliko, čas, veliko več časa. Omenili ste tudi vnukinjo, ki je bila na trgu Tahrir nažalost pa ne, nismo videli napredka, ki si ga želimo videti in ki ga želijo videti tudi ljudje v arabskem svetu. Dobili smo še več neenakosti, še hujše diktatorje. Naj podam samo primer v Egiptu. dobili bi še več primerov ISIS-a in primerov obešene, ki smo jih opazili. Gre za celoten izziv ekstremizma. Kako bi lahko to obravnavali skupaj in ne mm, razlikovali med eh, tem, kdo je v resnici islamist in kdo je terorist. S tem namreč ne moremo rešiti problema. Prepričan sem, da so islamisti lahko tudi del rešitve. Najlepša hvala. Gospod Freund, verjetno ste slišali o tem, kaj piše v zahodnih medijih v zvezi z vključevanjem predsednika Sada v mirovna pogajanja. Se strinjate s tem? In s to spremembo, ko smo dosedaj zahtevali, da se predsednik Asad takoj umakne, bi vi priporočili, da Evropska unija sledi tem željam. Najlepša hvala, gospod Lopez. Najlepša hvala, da ste prišli včeraj v govoru gospe Mogherini. Smo slišali o novih dejanjih v tej regiji. Kako bi lahko še naprej razvijali sodelovanje med Evropsko unijo in arabsko regijo v naslednjih letih? Zanima me tudi, kakšne ovire imate za regionalno integracijo v arabski ligi. Nažalost gre za najmanj integriran del sveta. Mi kot vaši partneri, skupnimi izzivi, si želimo, da bi prišlo do večje integracije. Treba se je spomniti in opozoriti na to, da imamo skupne izzive, kajti terorizem predstavlja grožnjo za nas in za vas. Večina džihadističnih napadov poteka ravno v muslimanskih državah. Najlepša hvala. In za konec še gospod Asiš. Najlepša hvala, gospod generalni direkt, eh, sekretar. Mi moramo preprečiti teorijo trenja civilizacij, kajti ta teorija izhaja iz tega, da so civilizacije homogene in to niso. Opaz, poslali smo opazovalno misijo v Sirijo in v arabskih državah smo videli velik uspeh arabske pomladi. Imeli smo državo, kjer je potekala demokratična razprava. V Tuniziji so volili, rezultati so bili splošno sprejeti in eh, demokratični postopek poteka zelo dobro v zdravem okolju. Vprašanje bi rad zastavil, gospod generalni sekretar, kako lahko mi storimo, kako lahko mi prispevamo iz Evropske unije z našimi zgodovinskimi izkušnjami, zato da bi lahko pozitivno prispevali na konstruktiven način k postopku v arabskih državah. Najlepša hvala. Res je, zahvalimo se lahko takšnemu izkušenemu in odličnemu gostu, ki bo skušal storiti vse, kar lahko, da se odzove na takšen interes. Najlepša hvala, kakšen izziv, ne vem, če bom kos temu izzivu. Naj podam najprej nekaj splošnih pripomb glede na značaj vprašanj, ki ste mi jih zastavili, potem pa se bom skušal vrniti na bolj konkretne točke in na bolj konkretna vprašanja. Torej, predem začnem z odgovore, bi rad podal naslednje opaske. Nekaj vprašanj ste mi zastavili glede vloge Arabske lige v varnostnem svetu, kaj lahko storimo glede Jemna, glede Sirije. Ne, Arabska liga je regionalna organizacija, ki lahko sodeluje v skladu z osmim členom listine OZN, ki ko gre za vprašanja miru in eh, stabilnosti, se mora obrniti na varnostni svet. Mi smo odvisni kot katerakoli druga organizacija, kot je OZN katerakoli druga organizacija, od sporazuma med strankami. Ne obstaja nadnacionalne organizacije, mogoče v sedmem poglavju OZN-a, vendar pa, ko gre za mednarodno organizacijo, je treba sprejeti linijo, ki jo podpira večina. Zastavili smo jo vprašanje glede Libije in res je, v Libiji obstajajo dve šoli razmišljanj, ki tekmoj sta med seboj in pred nekaj dnevi smo skušali doseči sporazum in verodostojnost glede stališča, ki temeli na dialogu. Nekaj vprašanj ste nam zastavili glede sunitov in šitov, kot da bi šlo za dve različni stvari. Vi, ima, vi ste kristijani, imate pač eno zavezo za katolike, ortoksne in protestantske veje, pri nas pa ni tako. Lahko čisto naravno spovem, da gre za politični razkol in politično razdelitev. O tem sploh ni bilo govora in zato nismo slišali, dokler ni um, Homeni prišel na oblast v Iranu. v moji državi v Egiptu smo imeli predsednika, ki je bil sunit, predsednika, ki je bil šit. Um, oče predsednika Naserja je bil izrana, je bil šit. Torej, o tem sploh nismo razmišljali. Gre za politično razdelitev. Vse vere na svetu, naj gre za judaizem, kristjanizem, islam govorijo o spoštovanju človekovih pravic, o tem, da ne smemo zakriviti zločinov in tako dalje. Vse veroizpovedi so takšne. Gre za napačno tolmačenje veroizpovedi. Gre za ljudi, ki nasprotujejo socialne ureditve. V Nemčiji ste imeli Baden Meinhof, naprimer. V Italiji rdeče brigade. Kako lahko to obrazložite? Gre za obdobja v zgodovini, kjer z različnih razlogov obstajajo takšni ljudje, ki tako mislijo. Sedaj pa se strinjamo glede tega, da svet trpi zaradi tega. Potem pa gre za financiranje. V Bahrajnu smo imeli zelo pomemben sestanek, ko smo se zadinili, da bomo pritisnili na to, da preprečimo financiranje terorističnih organizacij. Resnično obžalujem to, kar se je zgodilo v Parizu, v Charlie Hebdoju. Prvi sem bil, ki sem šel na francosko veleposlaništvo v Kajru in podpisal knjigo Žalovanje. Vsi trpimo zaradi tega. Ne pozabite na to. Leta 1946 je bil egipčanski predsednik Nehru ubit zaradi muslimanskih bratov. Potem so leta 81 predsednika Asada ravno tako ubili, že mi že vrsto let trpimo zaradi islamskega terorizma. Nažalost, vi to sedaj obču, občutite, ker se je terorizem razširil preko sredzemlja na drugo stran. Gre za problem, ki ga moramo rešiti skupaj, celoten svet. Stopiti moramo skupaj, sodelovati, izmenjati informacije. To je del memoranduma o sporozumu, ki smo ga podpisali z visoko predstavnico. Zelo pomembno je, da vse države na svetu, ki menijo, da nasilje ni dopustno, tako storijo, da stopijo skupaj in se skupaj potrudijo in si prizadevajo za to. Thank you. Veliko vprašanj ste mi zastavili glede človekovih pravic. Prišlo je do protestov na Tahriru v Siriji, v Tuniziji, v Jemnu. Ljudje si želijo eh, svobode, demokracije, socialne pravice. Tunizija je sedaj v najboljši situaciji, temu sledi Egipt. Čez nekaj mesecev, marca, bodo volitve v Egiptu. Upam, da boste prisotni zelo pomembno je, da pomagamo vsem, da zagotovimo volitve. Mogoče se nekateri ne strinjate z nami. In še vloga mošej. Tudi to vprašanje ste mi večkrat zastavili. Res je, da v nekaterih mošejah delujejo skrajneži. To velja za vse države. Gre za lokalni problem. V vseh državah je tako. Treba zagotoviti, da te ljudem preprečimo delovanje v Egiptu, si sedaj prizadevamo za to. In vlada v Egiptu sedaj pregleduje vse imame v vseh mošejah, zato da prepreči delovanje skrajnežev. to skuša zagotoviti vse države. Ni pa lahko, da zagotovimo, da bo prišlo do 100 odstotnih rezultatov. Obijanje muslimanov, kristijanov ali kogarkoli drugega je nezakonito, je v nasprotju z vsemi veroizpovedmi, zato se moramo skupaj boriti proti temu, vsaka država na svoj način, vendar pa bi bilo dobro, da bi dobili neke vrste sodelovanja na tem področju. Po terorističnih dejanjih ISIS-a in drugih združb gre za drugo generacijo terorističnih organizacij, se je Arabska liga sestala na 2. decembra in odločili smo se, da potrebujemo celo vid ukrep za reševanje tega problema. Ne gre samo za vojaško politično poseganje, gre tudi za vprašanje kulture, šolskega sistema, gre za vlogo vere, kakšen je odnos ljudi do vere sekretarijata Arabske lige nas je prosil, da organiziramo sestanke tudi z strokovnjaki. Zaprosili smo države, da pozovejo strokovnjake, da raziščejo to vprašanje. Vse strateške inštitucije se bodo sestale 22. in 23. februarja znotraj Arabske lige, kjer bodo predstavili projekte, študije, ki bodo vsebovale tudi informacije obveščevalnih služb. Potem pa se bomo sestali 8. marca za to, da o tem razpravljamo. Zunani ministri imajo velik interes za to, da skupaj zberemo vse informacije, strokovno znanje in da se skupaj lotimo tega. Gre za problem, s katerim se soočamo vsi. Vse države smo v istem čovnu, moramo biti partnerice in to reševati. Gre za turistične atentate v New Yorku, v Parizu, živel sem v ZDA, imamo veliko takšnih združb, ki so bile ustanovljene zaradi različnih razlogov, zaradi verskih razlogov, katerih koli gre za vprašanje, s katerim se sooča človeštvo v 21. stoletju. Vse države na tem svetu se morajo temu posvetiti. Imeli smo veliko vprašanj v zvezi s eh, Sahravici, Afriška unija se ukvarja s tem, kot tudi OZN, Arabska liga pa se ne ukvarja s tem, ne obravnava vprašanja sahravicev. Tako smo se odločili in pač ne želim še dodatnega bremena. Zastavili ste nam vprašanje v zvezi z Palestino in pobudo arabskega miru, na vsakem vrhu to ponovimo. Že 12 let to obravnavamo. Nobenega odziva ni prišlo iz Izraela. Ko sem bil iz zunani minister, so k meni prišli predstavniki pobude za mir iz Izraela. Egipt je prvi podpisal mirovni sporazum z Izraelom, zato so nas prosili, da prepričamo vse arabske države, da izpolnijo svoje obveznosti iz pobude arabske države za mir. Obveznost je, da se umaknemo. Moj odgovor je bil, da gre za kvit prokvo. Vsaka stran mora opraviti svojo nalogo, svojo dožnost, da se umakne. boste vi normalizirali odnose in mi se omaknemo za to, da bomo vsi lahko živeli v miru. Ne more priti do tega, da samo ena stran ukrepa, druga pa ne. Evropska unija ali kdorkoli drugi, kakšenkoli drugi posrednik mora zahtevati od dveh straneh, da izpolnite svoje obveznosti. To je edini način. Torej, prosili so me, da zaključim Še šest vprašanj imam, ki že, na katera želim odgovoriti. Torej, za zaključek bi rad povedal naslednje. Po svetu raste spoštovanje do Evropske unije. To lahko vidite posod v Ozenu ali kjerkoli drugo, ko obstajajo skupine držav, ko jih vprašamo, kaj boste storili glede tega, odgovorijo, sledili bomo temu, kar bo delala Evropska unija. na vas gledajo kot na zavest človeštva. Vi spoštujete zakone, mednarodno pravo, mednarodna pravila. Imamo mednarodni politični sistem, mednarodno pravo in vi to vedno spoštujete. Smernice, ki jih je sprejela Evropska unija glede bližnjega vzhoda, konflikta med Izraelom in Palestino, so v skladu z zakoni. Prepričam sem, da boste tako tudi ukrepali. Vse, kar lahko rečem, je, da si moramo med seboj napomagati. Gre za problem, ki zadeva vse Vsi se moramo potruditi, da živimo v miru, da bomo vsi živeli varno, naši otroci, naši vnuki in da se bodo mednarodne organizacije potrudile za to, da se bodo borile proti terorizmu. V vseh državah je prišlo do terorizma, do različnih organizacij, vendar pa gre za bolj poglobljeno dejanje. pravijo, da smo ena država, imajo e, eno valuto, imajo nafto. Konferenca v Bahrajnu bo pokazala na to, kaj se bo zgodilo. Vsi moramo sodelovati kot brati in sestre in živeti v sožitju na tem planetu. Skrbeti moramo zase, sodelovati in poskrbeti za to, da bomo vsi lahko živeli v sožitju in miru. Najlepša hvala. Thank you. Thank you very much, Najlepša hvala, generalni sekretar El Arabi. Vaše sporočilo je jasno. Sodelovati želimo z Arabsko ligo in okrepiti svetovni red in preprečiti delovanje skrajnežev in teroristov. Najlepša hvala. Prekinili bomo za nekaj trenutkov, potem nadaljevali z njenim redom. Dear colleagues, we will resume. Spoštovani kolegi, nadaljevali bomo s delom, sedaj gremo na nadaljevanje dnevnega reda. Vračamo se na poročilo o Makedoniji. Poročilo je predstavil predsednik gospod Weigel, sedaj dam besedo predsedniku delegacije za Makedonije, gospodu Peterletu. Alois vas lahko zaprosim, da zasedete svoje mesto ali pa zaposlite dvorano, ker nimamo veliko časa. Prosim, da im pokažete razumevanje do kolegov. Alois, izvolite. Ok. Svod predsednik, eh, drage kolegice in kolegi, Ej, čestitam kolegu Vajglu za realističen, konstruktivni in proevropski pristop, ki izraža tudi njegovo poznavalsko občutljivost za probleme v zvezi s to državo kandidatko, ki jo je komisija že šestkrat priporočila svetu za začetek pogajanj. V asimetrični situaciji, v kateri država kandidatka za svojo zrelost za začetek pogajanj ni nagrajena strani sveta, se mi zdi upravičeno, da poročevalec naslavlja svoje pričakovanja najprej na inštitucije Evropske zveze. Prepričan sem, da bi večja angažiranost Evropske zveze lahko dinamizirala reševanje odprtih bilateralnih vprašanj, odprtje pogajanj pa bi pospešilo reformni proces in napredek na področjih, ki jih je upravičeno elaboriral poročevalec. Kot vodja parlamentarne delegacije za bivše Jugoslavijske republike v Makedoniji obžalujem, da makedonski parlament deluje v okrnjeni sestavi, kar ne krepi proevropske ambicije države. To pomeni tudi okrnjeno delovanje skupnega parlamentarnega odbora, ki se je po letu in pol ponovno sestal novembra lani v Strasburgu v dobrem delovnem ozračju. Rad bi ponovno povdaril, da velike razlike v statusu držav kandidatk na Zahodnem Balkanu ne krepijo krhke stabilnosti v regiji. Ob vsem, kar se dogaja pri nas, bi si najmanj želel destabilizacije Balkana. Za verodostojnost ponujene evropske perspektive je nujno, da čim prej dosežemo premik v pristopnem procesu v duhu priporočil tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Peter Lesa. Dajem riječ eh, kolegi Pre. Hvala lepa, kolega Peter Lesa. Sedaj pa kolega Preda, ki bo govoril na mesto gospe Makovej you don't care. <laughs> okay. So I will speak on behalf of Miss. Govoril bom. Hvala lepa. Govoril bom eh, v imenu gospe Makovej, ki je poročevalka v Senci in je danes ni tukaj. Mm, najprej želi čestitati državčancem, da so odprti pogajan, ima dve pripombi glede poročila. Kot prvo gre za sodstvo. Citiram. Zelo sem zadovoljna, da je Makedonija opravila takšen napredek na področju pravosodja. Fizična in tehnična infrastruktura se je izboljšala in si jo pomogla. Država se je lotila izzivov, kot so sodni zaostanki, akademija za sodnike in eh, tožilce, neodvisnost sodstva, uvajanje sistema za administrativno pravico in pa zakonodaja za civilno in kazensko pravo to je velik napredek, ki bo prispeval k neodvisnosti sodnikov, k kvaliteti pravice, uporaba izven sodnih ukrepov in eh, reševanja sporov, kot tudi več pravice za bolj ranljive člane družbe. Drugo vprašanje. Boj proti korupciji. Moja kolegica gospa Makova je pozdravila napredek, ki je bil opravljen sproženih je bilo 30 postopkov glede korupcije. Prišlo je tudi do velikega napredka eh, glede boja proti korupciji in organiziranem kriminalu od leta 2008, vendar pa potrebujemo več konkretnih rezultatov, naprimer delo državnega odbora za boj proti korupciji želi vzpostaviti informacijski sistem med tožilstvom in kazenskim pregonom in sodišči. Gospa Makovej spodbuja makedonske oblasti, da se osredotoči še posebej na zakonodajo za boj proti korupciji in da prepreči korupcijo na visoki ravni in v politiki. Sedaj pa bom govoril francoski. Eh, kot koordinator za ELS želim najprej spomniti, eh, da je politika širitve eh, ključna politika Evropske unije, to je politika, eh, ki je temelj za identiteto eh, Evropske unije, zlasti po 90-ih eh, letih prejšnjega stoletja in ta politika je bila zelo uspešna in je vključila pač države z vzhoda Evrope, ki so dan danes člani Evropske unije. Pogajanja pa igrajo seveda tudi ključno vlogo v procesu demokratizacije. Tega ne smemo danes pozabiti. V nekaterih državah članicah danes vlada eh, neko vzdušje suma, oklevanja eh, pri vprašanjih širitve. Vendar dejstvo je, da je eh, ta proces prenesel demokratizacijo v mnogih državah. Torej, demokratizacije brez širitve verjetno ne bi bilo v tej obliki. E, torej, tega se moramo zavedati. Želim izpostaviti tudi dejstvo, da se strinjam s gospodom Vajglom. Makedonija mora začeti pogajanja o tej stvari sem hotel povedati, eh, povedati besedici. To je ključna točka, to je nesporno, ne smemo pozabiti utemeljitve. Tu gre za eh, politične razloge lokalnih eh, politik, ki ovirajo. Tega ne smemo pozabiti. Hvala lepa, gospod Preda. Gospod Hawit, kot koordinator in nekdani poročevalec za Makedonijo. Eh, sam sem poročevalec v Senci eh, za to državo, čestitam gospodu Vajglu. Eh, začel je delo kot novi poročevalec in užival sem mojo podporo, skupaj sva bila v skupju. Želim veliko uspeha in čestitam za ta osnutek poročila. V veliki meri se z njim strinjam. In ključno je v tem parlamentu, da pod podpiramo začetek pogajanj. Eh, pravzaprav je nesprejemljivo, da, so, da se je vse eh, toliko zavleklo in preložilo za toliko časa. Eh, izogniti se moramo nekega tekmovanja tukaj v našem odboru, ko bo vsak predstavljal svoje argumente in si moramo vsi prizadevati za soglasje. Sicer bomo mi samo še poslabšali stvari in gospod Vajgel ima tukaj pomembno vlogo mogoče ni naša vloga, da se pogajamo v zvezi z imenom, ampak eh, je pa ključnega pomena za to, da se proces deblokira. Eh, zato bomo gotovo skušali podati kakšne vsebinske komentarje v zvezi s tem. Eh, ob koncu prejšnjega mandata sem sam skupaj s komisarjem pristojnim za to zadevo podal določene komentarje v zvezi s tem treba je zagotoviti tudi spravo v parlamentu v Makedoniji in tudi tukaj lahko odigramo svojo vlogo. Mm, tudi sam sem se sestal z gospodom Zajefom. Ja. Prej eh, so bila prizadevanja za spravo uspešna. Eh, bil sem udeležen tudi sam skupaj s kolegom iz ELS eh, in takrat sta obe strani Eh, delali skupaj. Mislim pa, da besedilo gospoda Vajgla kaže na večjo odgovornost opozicije za ta uh, zastoj oziroma uh, nezmožnost sprave. Mislim, da bi si morali bolj prizadevati za spravo. Potem je veliko problemov tudi s selektivnim sodstvom, svobodo medijev, korupcijo in uh, ti problemi so splošni v regiji, uh, niso značilni samo za Makedonijo. Uh, Mm, zato ne smemo reči, da so ti problemi tako težki, tako zapleteni, da preprečujejo začetek pogajanj. Moja skupina bo pri poglavjih 5 in 22 podala določene predloge sprememb. Eh, za vsako ustavno spremembo bo potrebna eh, velika večina, ne more se zato odločiti samo ena stran v državi. In eh, v odstavku šest je omenjen eh, parlamentarni eh, bojkot, to bi morali tudi še preveriti. Potem finančne cone v 22. odstotku. Mislim, da je to možno v vsaki državi v regiji, ne samo v tej državi. Evropska komisija pravi, da bi rada okrepila poglavja o zaposlovanju in socialnih temah. Ne vem, kako je to skladno z uh, trenutno situacijo v državi uh, ustava v tej državi izključuje istospolne uh, poroke in eh, pravice skupnosti LGBTI. Mislim, da bi to morali izboljšati. Potem pa še uh, primer prejšnjega poročevalca. Mislim, da moramo kot politiki biti previdni, ko govorimo o individualnih primerih. Uh, Eh, tukaj je lahko ogrožena nepristranskost eh, in eh, mislim, da v tem primeru je bilo izvedeno selektivno sodstvo. To bi morali tudi odraziti v resoluciji gospoda Vajgla. Hvala, gospod Tenok. Tudi sam se pridružujem kolegom. Eh, ki so pohvalili poročilo gospoda Vajgla, eh, on je novi poročevalec za Makedonijo, prihaja iz te regije in ima veliko znanja eh, o tej temi. Gotovo bo nadaljeval z odličnim delom, ki ga je prej upravil Richard Howitt. Skupina EKR podpira Makedonijo in njeno kandidaturo, tudi pravico, da se začnejo pogajanja. Eh, resnično eh, verjamemo, eh, da je obžalovanja vredno to, da je minilo že devet let, pa se ta zaostanek oziroma ta zastoj še ni rešil. Od leta 2005 se že pogovarjamo o tem in vse zaradi tega, ker ena, mogoče dve državi v svetu nasprotujeta odprtju pogajanj. Makedonija ima težave, to je res je majhna eh, država, visoko stopno brezposelnosti ima. Eh, poleg tega obstajajo etnične napetosti, ne samo med Albanci eh, in islamsko populacijo. Problem radikalizacije tudi obstaja v muslimanski skupnosti. Omenjajo se džihadisti, tako v primeru Makedonije kot Črne gore poleg tega se soočajo s političnimi problemi eh, med eh, vodilno koalicijo, ki je eh, na oblasti nekaj let in pa opozicijo. Makedonija pa si vseeno močno prizadeva za to, da bi naredila korake naprej. Napredek je bil dosežen pri usposabljanju sodnikov in pri njihovi neodvisnosti, vendar je treba še veliko več doseči v boju proti korupciji. Rad bi pozdravil tudi eh, zavezo eh, eh, vlade, da bodo naredili ozračje bolj podjetjem prijazno. Nova visoka predstavnica Federica Mogherini je bila prej zunanja ministrica Italije in se je zavezala, da se bo osredotočila na Zahodni Balkan. Večkrat je ponovila, da bo v svoji novi vlogi skušala Eh, olajšati rešitev do, pri tem vprašanju imena. Eh, rad bi se odzval tudi na to, kar je povedal gospod eh, Preda. Mm, torej, proces pridruževanja je še dolg. Mislim, da tako nepravična zamuda, kot je do nje prišlo pri Makedoniji, vse skupaj še zaostruje prav tako povzroča večjo nestabilnost. Eh, Država ne more sodelovati v evropskih projektih. Mislim, da bi morali to čim prej rešiti. Ambasador Nimic, ki je eh, posrednik Združenih narodov za vprašanje imena, eh, je tudi dejaven na tem področju. In mogoče bi lahko tega gospoda povabili k nam da bi nam točno povedal, kako stojijo eh, pogajanja na tem področju, torej reševanje vprašanja imena. Eh, sam zavračam eh, ime nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija. Hvala, koordinatorji so spregovorili, zdaj pa prosim vse, če ste lahko malo krajši. In nekaj prebina, in ne? Najlepša hvala od eh, nekdaj. Eh, želim naša politika, da se prizna eh, ozemeljska celovitost, suverenost, to velja tudi za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Torej, resolucija temelji na poročilu o napredku za leto 2014. Tu gre za svobodo medijev, izražena mnenja, odvisnost neodvisnosti eh, sodstva, eh, govorite tudi o institucijah, o volitvah. To so omenili tudi govorniki pred menoj. Vendar tu posega vlada. In eh, tretja opomba. Obstajajo pravzaprav ravnanja in izjave, ki se dotikajo negativno dobrososedskih odnosov. Naprimer, Eh, eh, obžalovali so eh, propad oziroma izgubo Velike Makedonije. Tu je šlo za neko prireditev in namestnik predsednika parlamenta in nekdani zunanji minister je šel na Olimp in je tam obesil staro zastavo. Tu ne gre za bilateralni spor eh, med dvema državama, tu gre za mednarodna pravna vprašanja, s katerimi se ukvarja tudi varnostni svet Združenih narodov. Evropska unija mora eh, stvari razčistiti, eh, mora vprašanje imena razčistiti zato, da ne bo to izgovor za eh, zakrivanje pomankljivosti pri reformah. Pred nekaj dnevi eh, smo slišali, da se bo leta 2015 eh, treba spet eh, še enkrat ukvarjati s temi vprašanji. Vendar tu imamo pač eh, dva pogoja. Prvič izvedba potrebnih reform in drugič zagotavljanje dobrososedskih odnosov in uh, rešitev vprašanja imena, ki jo spremate obe strani. In to so načela, ki jih mora sprejeti tudi Evropski parlament. Uh, Eh, torej eh, eh, nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija še vedno ni pripravljena na prestop, na pogajanja, ker ni reform, niso urejeni dobro sosedski odnosi in ni urejeno vprašanje imena. Hvala, tri minute ste govorili, ne eno. Gospod Papadakis in prosim, če se držite ene minute. Dobro, dobro. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje imena mora biti urejeno tako, da rešitev spremeta obe strani. Eh, razrešiti ga je treba brez pritiska. In sedaj eh, mora pač država prejiti končno v reforme, zato da bo tudi eh, v tej državi zagotovljeno izvajanje demokratičnih eh, postopkov. In vprašanje imena se rož, mora razrešiti tudi na ravni eh, Združenih narodov. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Вземам думата и като заместник председател на смесения парламентарен комитет между Европейски. Хвала лепа, господ председоючи, съм наместник. Uh... Eh, skupnega parlamentarnega odbora EU Makedonija. Eh, pridružujem se temu, kar je tudi povedala politična skupina EKR. Pot eh, Makedonije v EU nima alternative. Je pa tu še nekaj nerazrešenih vprašanj, ki ne zadevajo toliko bilateralne odnose, temveč temeljne vrednote Evropske unije. V mislih imam pravice cele skupnosti v Makedoniji do samo odločbe do uporabe lastnega jezika, do ustanavljanja združen in političnih strank. Te pravice so pomembne, so neotujljive in eh, treba je zagotoviti spremembe za to, da bodo lahko uveljavljali te pravice. Ne strinjam se z gospodom Vajglom, kar zadeva dobro sosedske odnose in zaradi tega bom tudi uložil spremembe. Eh, res je patetično, da ne rečem še kaj hujšega, da vprašanje integracije uh, Eh, evropskih sodržavljanov, da je odvisno od eh, veta glede imena. Eh, in to za kraj, ki se je zgodovinsko vedno imenoval Makedonija. Zato se zdaj uporablja to čudno ime, smešno ime nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. In mislim, da ne bi smelo obstajati prepoved oziroma veto za, zaradi imena. V Španiji in Franciji je tudi regija, ki se imenuje Rosejon in eh, en del je španski Rosejon, drugi pa francoski Rosejon in nihče tega ne postavlja pod uh, vprašaj. Uh, glavno mesto je Perpignan v Franciji, uh, v Španiji pa imamo drugo uh, glavno mesto za to regijo. In uh, tukaj je potem še vprašanje uh, zastave. Ne smemo biti blokirani uh, Eh, zaradi takega imena in mislim, da gre tukaj bolj za psihološki problem, kot pa za zgodovinski problem. Če obstajajo eh, meje, ki so priznane, če eh, nobena država nima ozemeljskih zahtev drugi, v drugi državi, potem ne smemo blokirati Makedonije tako, kot smo to. Uh, Eh, naredili že devetkrat. S tem samo zapletamo situacijo v Evropi in mislim, da eh, bi morali tukaj najti soglasje. Hvala. Kolega Nart, kolega Meserič. Kolega Meserič. Thank you, chair. As shadow report. Hvala. Sem poročevalec v Senci za Makedonijo in rad bi se pridružil vsem, ki so čestitali gospodu Vajglu za to poročilo poročilo mi je zelo všeč in tudi moja skupina meni, da je eh, zgledno, da je to zgledno poročilo, eh, da bi morali imeti več takih. Eden glavnih problemov je vprašanje imena in tukaj se ne želim preveč zadrževati, o tem smo že toliko krat razpravljali. Želim pa povedati naslednje. V sredi 90-ih let eh, so naše države čakale na odpiranje poglavi in eh, razne eh, tehnične težave so eh, vedno bile kontraproduktivne, če je prišlo do kakšnega zastoja, je bilo to slabo za prebivalstvo. Zato bi rad, da se omeni tudi sodba sodišča, Eh, iz leta 2011, eh, čeprav gre tukaj za članstvo Makedonije v NATO. Ampak vseeno mislim, da eh, ima to lahko tudi učinke v tem poročilu. Mi kot skupina bi radi podprli rešitev vprašanja imena. Mislim, da ni to nič takega, to bi se moralo res čimprej rešiti. Potem pa uh, sem pri poročilu čr o Črnigori omenil, da obstajajo uh, podobni problemi v vseh uh, zahodnobalkanskih državah, naprimer kar se tiče okolja. Ne vem, ali gre tukaj za neko mikroupravljanje z moje strani, če bi to rad omenil povsod, ampak tudi pri Makedoniji bi morali omeniti ta vprašanja in te probleme in naša skupina bo podala določene predloge spremembu v zvezi s tem. Po mojem mnenju bi morali omeniti eh, tudi to, da je treba posebej upoštevati energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Kar se tiče zaščite okolja, pa so potrebna eh, javna eh, posvetovanja in pa oblikovanje ustrezne infrastrukture v Makedoniji, zato da se bo ta lahko prilagodila evropskim zahtevam na tem področju. Gospod Kukan. Hvala. Sam sem razočaran, da že toliko let, leto za letom, eh, razpravljamo o isti situaciji v Makedoniji. Eh, poznamo posledice tega zastoja. Eh, večina v parlamentu, večina v komisiji in večina v svetu se strinjajo, da bi se pogajanja morala začeti. Ampak Ja, vsa ta večina je vedno postavljena na stran zaradi vprašanja imena. Strinjam se z gospodom Vajglom, da to ne sme biti ovira za začetek pogajen. Strinjam se e, tudi s pozivom, da morata visoka predstavnica in Evropska komisija e, delati za to, da se najde rešitev. E, nekaj tem bi rad še omenil, politični zastoj in politična kultura. Eh, politično delo bi se moralo odvijati v parlamentu, eh, pomankanje posvetovanja s civilno družbo je problem in to je treba izboljšati. Če država želi postati članica eh, Evropske unije, potem se je treba boriti proti korupciji, izpostaviti je treba svobodo medijev, ki mora biti ključna prioriteta pa še ustavne spremembe, ki se ne smejo zgoditi v situaciji, ko opozicija bojkotira parlament in se ne udeležuje sej. E, mislim, da moramo upoštevati tudi Beniško komisijo pri tem. Bye, Madame, Najlepša hvala in zadnja še gospa Teokaro. Eh, in... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vedno imam smolo, da pridem na vrsto eh, ob koncu in dobim samo minutko. Naj želim opozoriti samo na eno stvar. Skupje ne izpolnjuje naših zahtev ne samo pri imenu, temveč tudi v drugih eh, področjih. So težave z demokracijo, manjšinskimi pravicami, pravosodjem, ki je zelo šipko in neodvisno od imena. Še ni čas za začetek pogajanj s kopjem. Naj opozorim kolege na to, da je New York nekaj drugega kot uh, naš del uh, sveta. Morda bi morali nekoliko prebrati Platona, gledati, kako so pač uh, tudi stvari bile urejene po uh, Eh, drugi svetovni vojni. Tudi tam so bili številni problemi. Pomislimo tudi na eh, to, kar se je zgodilo po razpadu Sovjetske zveze, Krim, Nagorni eh, Karabah. Vse to je tudi posledica samovoljnih določb. In zaradi tega moramo še enkrat eh, upoštevati tudi akcijo nekdanjega zunanjega ministra. Šel je v severno Grčijo in tam eh, zavihral makedonsko zastavo. Eh, rekel je tudi, da ima težave zaradi pogovorov tudi oziroma pri Srbiji smo to rekli, eh, da so težave zaradi odnosov s Srbijo, pa tudi za Makedonijo to velja, tudi eh, ona ima eh, odnose z Rusijo, pa to očitno nikogar ne moti. Hvala. Besedo zdaj na kratko predajam predstavniku komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Osnotek poročila gospoda Vajgla zelo dobro opisuje situacijo v nekdani republiki Makedoniji in izzive, ki so pred to državo. Komisija meni, da bi odprtje pogajanj pospešilo uh, izvajanje reform in pa sploh izboljšalo situacijo v državi. Eh, Makedonija je dobro uskladila svojo zakonodajo z Akijem. Vendar pa smo izrazili tudi uh, določene skrbi, politizacija uh, institucij, potem sodstvo in pa slabšanje svobode medijev. S temi problemi se moramo ukvarjati in to uh, na uh, nujen način je treba to rešiti. Potem to, da opozicija blokira parlament, uh, to je tudi zaskrbljujoče. Na strani vseh akterjev je, da bo politična razprava lahko potekala v parlamentu. Komisija je večkrat. Uh, ponovila tudi, kako pomembna je uh, uh, inkluzivnost pri razpravah, da se vključi čim več uh, akterjev. Potem se razpravlja o spremembi ustave uh, in zato mora obstajati soglasje v družbi. Zato seveda pa je potreben tudi dialog med političnimi strankami. Potem Makedonija izpolnjuje aki, Eh, kar se tiče eh, boja proti korupciji, čeprav ima tukaj še kar nekaj dela. Eh, zaključki komisije so bili podani decembra in komisija bo še naprej spremljala Makedonijo prek programov pomoči in drugih programov. Želimo zagnati dialog na visoki ravni, ko bodo izpolnjeni pogoji. Ta proces je dobro deloval v preteklosti in lahko se spet osredotočimo na ključne prioritete in na nujne reforme, ki jih je še potrebno izvesti. Hvala. Zdaj pa še poročevalec gospod Weigl. Hvala. Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali v tej ustvarjalni in konstruktivni razpravi. Še posebej sem vesel, da smo se izognili napetosti, da bi začeli polemiko o imenu. Seveda spoštujem vse, ki imajo v določenih problemih različna mnenja. Vesel pa sem tudi, da obstaja soglasje, da evropska prihodnost Makedonije pomeni tudi več stabilnosti, napredka in enotnosti v Evropi. Eh, zahvaljujem se svojemu predhodniku prejšnjemu poročevalcu, veliko sem se naučil od njega in od eh, ljudi, s katerimi sem se srečal v Skopju. Eh, zadovoljen sem, da smo lahko imeli takšne konstruktivne razprave. In dobro je, da je bil eh, poročalec v preteklosti tudi naklonjen Makedoniji. Veselim se že napovedanih predlogov sprememb. Lahko rečem, da uh, bo, bom večino verjetno sprejel in po mojem mnenju ne bo težko na konstruktiven in pozitiven način zaključiti tega poročila. Zahvaljujem se tudi predstavniku komisije, eh, ko je zagotovil, da bo komisija še eh, okrepila dialog z makedonsko vlado. Veselim pa se tudi že dialoga na visoki ravni. To je politični dialog, ki bi lahko prinesel pozitivne rezultate. In eh, pozitivnih rezultatov vsi želimo predvsem pri toliko krat omenjenem vprašanju imena države. Hvala. Evo, na kraju. Najlepša hvala, kolega Vajgel. Ob koncu te razprave o Makedoniji želim pač povedati eh, nekaj kot oseba, ki se že več kot 20 let ukvarja širitve. Tu je nekaj oseb, ki še niso vključeni tako dolgo v ta proces. Na eh, Zagrebskem eh, vrhu 24. decembra 2000 Soč je Makedonija že pravzaprav bila eh, eh, pripravljena eh, in to je bilo pred 15 leti, to je dolgo obdobje. In komisar eh, Han. Eh, se mora lotiti tega dosjeja povsem drugače kot do sedaj. To je odprt problem, ki je Eh, pravzaprav slab za verodostojnost eh, Evropske unije in zaradi tega tudi podpiram poročevalca in celo vrsto eh, kolegov. Treba je pač najti način, da vprašanje imena ne bo prepreka za nadaljne reforme, kajti nastaja frustracija v notranji politiki. Spomnim, Nimo se nevarnosti in nišče, ki ga niso blokirali v procesu širitve, tega ne more eh, razumeti. Torej, mi moramo storiti vse za to, da bi eh, Makedonija naredila korake v smeri Evropske unije. Eh, s tem zaključujem to razpravo in za vsako državo v procesu širitve moramo v prihodnje nameniti vsaj eno uro Mislim, da smo tudi eh, kolegi Vajglu naredili uslugo, da smo naredili to prekinitev razprave, kajti bilo je zelo veliko prispevkov. Eh, poslance je bilo pač eh, zelo pomembno, da lahko spregovorijo o tem in se opravičujem, ker pač nekateri niso dobili več kot eno minuto drugače pač ne gre. Sedaj je kratka prekinitev, potem pa predsedovanje prevzame kolega eh, Legut v zvezi z eh, izmenjavo mnenj s konferenco predsednikov delegacije o izzivih EU na področju zunanjih odnosov ter sodelovanja med delegacijami in odbori. Hvala. Ladies and we move on. Gospe in gospodje, začeli bomo z naslednjo temo, to je izmenjava mnen eh, s konferenco predsednikov delegacij o izzivih zunanje politike in sodelovanja med eh, delegacijami in odbori. Pozdravljam gospoda Panterja kot eh, vodjo tega političnega organa. On se ukvarja z dejavnostmi vseh medparlamentarnih delegacij. V skladu z šesto prilogo eh, pravilnika odbor za zunanje zadeve zagotavlja političen pregled in eh, koordinira delo skupnih parlamentarnih odborov in odborov za parlamentarno sodelovanje ter delo medparlamentarnih delegacij in ad hoc delegacij, ki spadajo eh, v njegovo pristojnost. Konec citata. Rad bi tudi spomnil, da so vodje delegacij tudi člani številnih delovnih skupin, ki jih je vzpostavil AFET eh, za južno soseščino in vzhodno partnerstvo. In sicer gre za to, da se spodbuja eh, koherentnost naših dejavnosti. Eh, določene eh, misije delegacij na terenu, predvsem za države soseščine, lahko zagotovijo odlično priložnost, da se oceni instrument za financiranje zunanjih dejavnosti EU. Predsednik odbora AFET je bil povabljen na zadnje srečanje konference vodij delegacij, to je bilo 16. decembra leta 2014. Takrat smo imeli prvo izmenjavo mnen o tem, kako ukrepiti sodelovanje med parlamentarnimi delegacijami v AFET-u in morda drugimi odbori, kot so Libe, ITRE, ENVI in drugi. Predlagam, da našo izmenjavo mnen Eh, razdelimo v dva dela. Prvi del, v prvem delu bi obravnavali to, kako bolje sodelovati, tako da bomo zagovarjali stališča parlamenta v vseh naših odnosih z državami in kako bi lahko povečali svoj vpliv ter eh, eh, spodbujali evropske vrednote. Potem drugič. Eh, lahko bi razmišljali o tem, kako podpreti eh, delegacije Evropske unije, eh, zato da bi te izvajale svoje delo v najboljših pogojih. Preden vam dam besedo, gospod Panceri, pa vas želim spomniti še na to, da smo že dosegli določene zaključke na eh, srečanju decembra Vodje delegacij bi morali biti povabljeni na uh, sestanke s poročevalci v senci, ko poročilo zadeva državo v njihovi pristojnosti. Drugič, uh, recipročno bi morali povabiti uh, tudi poročevalce Afet, iz Afeta na srečanja delegacij oziroma na misije, ko poročilo obravnava. Uh, neko državo v pristojnosti delegacije. Delegacije uh, in njihova srečanja se ne bi smela uh, na koledarju prekrivati srečanje odbora AFET. Zdaj pa besedo predajam gospodu Panceriju, ki je vodja uh, konference predsednikov delegacij. Hvala, nimamo veliko časa. Želim eh, se vam zahvaliti, da imamo to izmenjavo mnen. Prvič imamo to konferenco v okviru odbora AFET, to je pomemben dogodek. Moramo pa tesno sodelovati, zato da bomo okrepili prepoznavnost parlamenta in eh, da bomo zagotovili to, da nadzorujemo dejavnosti EU v odnosu do tretjih držav. Eh, moramo biti v tesnih eh, in stalnih stikih z različnimi organi. Odbor za zunanje zadeve, oziroma kako bi to povedal, naš eh, glavni odbor. E, mora obravnavati vsa mnenja, preden gredo na plenarno zasedanje vendar pa delegacije eh, lahko odbor AFED eh, dobro pripravijo na to, ko gre za zunanjo politiko. Eh, ves čas morajo obstajati stiki med delegacijami in odborom AFED. Lahko rečemo tudi, da so delegacije v činu šesa odbora za zunanje zadeve. Naše pristojnosti so sicer različne, ampak svoje delo moramo bolje koordinirati in sicer zato, eh, da bomo dosegli cilje naših institucij. Zagotoviti moramo, da bo političen nadzor eh, delegacij, ki ni tehnične narave, tudi upoštevan odboru AFET. In zato potrebujemo eh, tudi tesno sodelovanje med AFETom in posameznimi člani. Gre za to, da bi naša institucija bolje delovala. Mm, še posebej eh, to velja za odbore, ki se ukvarjajo z unanjimi zadevami v parlamentu. Zato sem z velikim veseljem eh, prebral predlog gospoda Broka eh, na zadnjem srečanju konference predsednikov in sicer je šlo za to, da se vzpostavijo različni instrumenti, ki bi izboljšali sodelovanje med odborom AFET in delegacijami. Mm, to bi koristilo celotni instituciji kot sem rekel na srečanju decembra, mislim, da bi morali imeti avtomatične mehanizme oziroma bi jih morali še ustvariti v sodelovanju med odborom AFET in drugimi odbori, tako da bi večkrat prisluhnili delegacijam. Eh, in eh, vodje delegacij bi morali večkrat povabiti v AFET, zato da poročajo o svojih stikih s tretjimi stranmi. Zagotoviti moramo tudi, da bo Evropski parlament govoril eh, z enim glasom, ko gre za sodelovanje s tretjimi partnerji. Mm, obstajati mora demokratičen nadzor nad zunanjo politiko Evropske unije. Eh, tej pa moramo zagotoviti tudi večjo prepoznavnost. Eh, naše institucije morajo biti bolj prepoznavne. Člani morajo imeti možnost, da izrazijo svoje mnenje tudi ko potujejo v zadevne države. Če tega ne bo, potem bodo to vlogo eh, prevzeli drugi formati ali druge institucije, ki bodo skušale govoriti v imenu parlamenta. Zato se gospodu Broku zahvaljujem za njegov načrt, da racionalizira delo delegacij. In eh, kot se zavedate, so se pravila glede delegacij spremenila. Uh, pogostost in pa eh, dolžina obiskov eh, delegacij so se spremenili. Predsednik Martin Šulc sodeluje z nami in se dogovarja s konferenco predsednikov glede predloga, eh, ki bi izboljšal naše delo in ga naredil bolj učinkovitega, tako da ne bo prekrivanja in dvojnega dela. glede na trenutno situacijo je še posebej pomembno, da sodelujemo. Stalni člani odbora AFET morajo biti vključeni v naše delegacije v tujini, eh, v misije teh delegacij, tako da bomo lahko zagotovili, da bodo poročali eh, odboru AFET o svojih obiskih v tujini. Upam, da bomo danes lahko razpravljali o tem in da bomo našli kar se da dobro rešitev za naše prihodne delo mislim, da je pomembno, da imamo to srečanje na začetku zakonodajnega obdobja in da razpravljamo o vseh teh temah. Hvala. Uh, hvala. Zdaj pa se lahko javijo vodje delegacij. Gospod Galer je prvi. Dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa, kolega Panceri. Mislim, da ni na ključe, da večina predsednikov delegacij sedi v odboru za zunanje zadeve, v razvojnem odboru ali pa v zunanje trgovinskem odboru, eh, zaradi tega, ker je smiselno, da smo pač tam povezani in da imamo enotno sporočilo. Moje mnenje pa je, da dejansko obstajajo določeni strahovi, da bodo delegacije razvile lasno življenje, ki ne bi bilo usklajeno s stališči parlamenta oziroma odborov za zunanje zadeve oziroma za razvoj. Eh, mi seveda lahko ukrepamo proti temu in mislim, da bi morali namreč eh, storiti, da poskrbimo, da tisti, ki potujejo, poročajo tudi v odboru za zunanje zadeve, v odboru za razvoj eh, in možnosti potovanj bi razširili lahko nekoliko. Predsedujoči delegaciji naj ne bi bil vključeni naj ne bi bil vključen v kvoto, poročevalec o državi ne bi bil vključen v kvoto in zaradi tega bi lahko dodatno eh, potovali člani iz odborov. Eh, se pravi, ti ne bi potovali v breme eh, članov delegacij. Eh, kajti v tem primeru bi bili člani delegacij frustrirani, ker bi poznali eh, državo samo iz dokumentov in ne bi imeli pač eh, spoznanj na terenu. Hvala lepa. Hvala, gospod Van Orden, za dve minuti. Hvala. Sam sem predsednik delegacije za Indijo. In to, kar želim povedati jaz, zadeva nefleksibilnost eh, pri eh, časovnici obiskov in pa eh, nepotrebne upravne ovire, preden je obisk odobren. Zdi se, da smo zašli v neko birokratsko zmedo, to je prava nočna mora. Konferenca predsednikov se o tem ni dogovorila do 15. januarja torej prejšnji teden, so se šele dogovorili o obiskih delegacij. Eh, za nas je to prepozno, da bi učinkovito organizirali del obiske delegacij v februarskem zelenem tednu, naprimer. Tukaj potrebujemo več eh, fleksibilnosti. Včasih obstajajo dobri razlogi, zakaj ni primerno, da obisk poteka med zelenim tednom. Naprimer, februarski zeleni teden se. Eh, ni eh, uskladil oziroma se ni ujemal z zasedanjem indijskega parlamenta. Vse uh, izgleda preveč zapleteno za sistem. Mislim, da potrebujemo nek hitrejši sistem, ki bo omogočal hitro sprejemanje odločitev in pa manj upravnih ovir. Kar se mene tiče, ne vem, zakaj bi se konferenca predsednikov morala o tem dogovarjati načelo obiskov je dogovorjeno vnaprej in potem se lahko obravnava vsak obisk posebej, ampak hitro, eh, ne da bi bilo treba skozi celotno birokratsko hierarhijo tukaj v parlamentu. Uh, uh... Hvala. Hans van Balen. Chair, I... Hvala. Sam sem bil. Uh, predsednik delegacije za Japonsko, zdaj za Južno Afriko. Strinjam se z gospodom eh, Van Ornom in Galerjem, da eh, ne smemo posproševati, eh, če pravite, da moramo biti usklajeni z mnenjem parlamenta. Ponavadi ima parlament večino in manjšino glede posameznih tem. Po mojem mnenju imajo, imajo delegacije dodano vrednost. Dodana vrednost je, da se sestajamo s kolegi, parlamentarci v drugih državah. Povabimo jih sem in mi eh, njih tudi obiščemo. Torej, če eh, bomo preveč organizirani, da moramo imeti samo eno mnenje, eh, potem bo to težko. In če tisti drugi parlament na drugi strani tega ne mara, potem pač take delegacije naj sploh ne bi bilo ali kako si to predstavljate imamo 751 poslancev eh, v parlamentu in mislim, da bo tudi izven zelenih tednov dovolj ljudi tukaj, da eh, se bodo udeležili eh, sestankov, ko se parlament o tem odloča. Prepoznavnost, to je seveda dobro, dobro je, da bi poročevalec ali poročevalec v senci skupaj z nami obiskal zadevno državo. Ja, vendar to ne bi smelo vplivati na število članov eh, delegacije. Eh, ta poročevalec pa ne sme zastopati politične skupine, ampak mora nastopati samo kot poročevalec. Eh, in mi tudi poudarjamo fleksibilnost, fleksibilnost, fleksibilnost. Hvala, gospod Howitt. Hvala, nisem predsednik delegacije, ampak mislim, da potrebujemo uravnoteženo razpravo in da je dobro, da slišimo tudi druga mnenja. Sem pa član delegacije. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Van Orden. Birokratske ovire so včasih eh, res zelo težavne, težko jih razumeti. Eh, previdni moramo biti pri uporabi denarja, s tem se strinjam in eh, to je treba upoštevati, ampak vseeno obiski v tretjih državah pogosto po Eh, prinesejo največjo vidnost in največji učinek eh, za Evropski parlament. Zato jih ne bi, takih obiskov ne bi smeli preveč ovirati. Potem pa še eh, gospod Galer, da bi člani odbora bili dodani um, osebi v delegacije. Mislim, da bi o tem morali razmisliti. Z gospodom Pancerjem sem že razpravljal o tem na sestanku, ki smo ga imela prejšnji teden v Strasburu. Uh, ko sem bil poročevalec za nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo, sem eh, zelo dobro sodeloval eh, s skupnim parlamentarnim odborom. Vloga poročevalcev je vsak, vsaka, torej vsekakor zelo pomembna in ko sem bil eh, v odboru za človekove pravice, so skušali tam imeti zasedanja pred obiski in to bi spodbujal v novem parlamentu delegacije imajo pomembno vlogo glede parlamentarne dimenzije in krepitve parlamentarne demokracije. Eh, upam, da se bo to eh, v prihodnje še poudarilo. Eh, članstvo delegacije je včasih zelo majhno in na članstvo seveda vpliva na eh, to, kdo bo šel eh, na obisk v določeno državo, vpliva to, odkot člani eh, delegacije prihajajo. Naprimer v Skopje gredo Grki, Bolgari in podobno. Mislim, da je tega preveč in da bi morali biti bolj vse evropski. Pomembna vloga je tudi vloga predsednikov delegacij pomenilo je tudi, da se predhodno pripravimo, eh, kajti imamo razprave z eh, ljudmi iz eh, teh tretjih držav in če situacije ne poznamo dobro, je to za nas zelo neprijetno. Med obiskom oziroma po obisku bi morali imeti potem pogovore o tem, ne samo poročanje v odboru, ampak da se pripravijo tudi določena priporočila da se eh, nekaj eh, naredi. Eh, mislim, da bi morali tukaj v odboru podpirati delegacije in upam, da se bo to v prihodne dogajalo. Gospa Lambert, hvala za priložnost, da sem v tem odboru. Sama vodim delegacijo za odnose s šestimi južnoazijskimi državami obstaja vprašanje, kako bomo naše delo, delo delegacij povezali z delom parlamenta. Delo delegacij je vsekakor zelo pomembno. Ena stvar glede birokracije. Konferenca predsednikov eh, naših političnih skupin je vse to ustvarila in lahko se pogovorimo z njimi. Eh, gre pa tudi za to, da, je, eh, da ogromno delegacij potuje v različne države. V zadnjem času smo se osredotočali predvsem na združene države. Eh, Eh, naš odbor ima tudi uradne obiske in eh, zato imamo neko kakofonijo mnen eh, iz Evropske unije in stvari niso vedno jasne. Tukaj bi si morali prizadevati za večjo jasnost. Kakšna so stališča EU, ko gre za odnose z drugimi državami? In, delegacije bi potem seveda morale poročati o svojih obiskih in svojem delu v parlamentu. Rada bi postavila tudi vprašanje o posvetovanjih, ki jih ima AFET z delegacijami, ko AFET načrtuje svoja potovanja. Zanimam pred sabo celotnega dokumenta, ampak zanima me ta dimenzija, torej načrtovanje potem je treba zagotoviti tudi dovolj časa, da bodo delegacije lahko eh, poročale, da bodo povedale, kaj je o obisku. Eh, to sem v zadnjih letih pogrešala. Eh, seveda pa je potrebna tudi fleksibilnost pri našem delu. Naprimer, v zadnjem parlamentarnem obdobju nam je bilo rečeno, da naša delegacija ni mogla dobiti poročila o, o volitvah v neki državi, dokler se ni umešal AFET. In morali smo čakati tedne, dolgo preden smo lahko karkoli naredili. E, mislim, da bi takšna koordinacija e, morala biti okrepljena. Glede časa, ki ga imamo za potovanja, pa naj povem, da se je e, to skrčilo, pravzaprav iz nobenega dobrega razloga. Šli pa naj bi zdaj lahko samo v glavna mesta držav, ne pa tudi drugot po državah. Hvala, gospod Kukan. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Povsem na kratko. Jaz sem odgovoren za poročilo eh, pregled eh, sosedske politike. Lahko si mislite, da bo to poročilo zelo kompleksno, obsežno in ko ga pripravljam, bi rad izkoristil znanje in strokovno mnenje vseh spoštovanih kolegov in zaradi tega napovedujem, da nameravam kontaktirati predsednike tistih delegacij, eh, ki obravnavajo države, ki sodijo v to geografsko kategorijo sosedstva. Torej prosim vas za tesno sodelovanje zaradi tega, ker nameravam odgovorno pripraviti to poročilo in rad bi tudi omenil, da eh, konference kot Irevan Tunizija eh, predstavljajo tudi zelo pomemben vir eh, informacij in znanja. To samo napovedujem in vas prosim za sodelovanje. Hvala lepa. You, hvala lepa, gospod Asis. No. <clears throat> Najlepša hvala. kakšni so prednosti parlamentarne diplomacije, čeprav nimamo možnosti soodločanja na področju zunanje politike? Mislim, da ima prednost in to je, da imamo več svobode pri obravnavi različnih zunanje političnih vprašanj v sodelovanju z drugimi parlamenti. Mi, ko obiščemo določene države, imamo možnost, da spoznamo različne vidike, različna mnenja. tam lahko predstavimo stališče Evropske unije iz različnih vidikov. Evropska unija sama je zelo kompleksna glede zaradi različnih vzrokov in zaradi različnih nacionalnih interesov. Vendar pa lahko izrazimo ta, to pluralnost. Torej, slišali smo predlog, da predsedniki naj ne bi zastopali svojih političnih skupin skupin in to me skrbi. Imam vprašanje glede Mercosura. Gre za pet držav v Južni Ameriki od Venezuele do Argentine. Imamo omejitve glede obiskov in to povzroča veliko problemov. Letos bomo obiskali Paragvaj in Urugvaj. Imamo torej en dan za pot, pot traja 12-13 ur iz eh, severne Evrope traja pot še dlje. Potem imamo tri dni za naš obisk in še en dan za vrnitev domov. Nemogoče je, da si v treh dneh ogledate dve državi, da obiščete obe državi Urugvaj in Paragvaj. Zato se bomo, smo se odločili, da bomo obiskali samo Paragvaj, kar eh, seveda škodi tej, temu obisku kajti to ne predstavlja nobenih eh, finančnih eh, prednosti in koristi zaradi tega, ker bomo ravno tako porabili sredstva za pot v to državo. Zato mislim, da ni prav, da omejujemo obiske na kratek čas, eh, ker gre za zelo zanimiv možnost sodelovanja. Hvala lepa. Gospa GIL. Eh, torej, jaz bi tudi govorila o pomankanju fleksibilnosti in restriktivnosti pravil. Eh, nekatere države, ki jih obravnavamo kot eh, eno delegacijo, so pravzaprav cele celine in tu je zelo težko angažirati regionalne akterje, ki so lahko zelo pomembni, veliki in pravila ki eh, smo jih uvedli, je treba pregledati, kakšen smisel je, da gre delegacija nekam, če lahko govori samo z nekaterimi akterji v državi. Torej, mi podpiramo to, kar pravi Jean Lambert. Drugo vprašanje, ki se zastavlja, je naslednje. Ko imamo razprave v parlamentu, je priporočilo tako, da se mora eh, poročevalec konsultirati z delegacijo, vendar eh, včasih se pojavljajo tudi druga vprašanja in pomembno je, da imamo razpravo eh, vsakeč, eh, ko se pojavi eh, neko vprašanje v plenarnem zasedanju in zadeva neko delegacijo. V tem primeru je treba govoriti predhodno z delegacijo in eh, vse to lahko naprimer tudi vpliva na obiske delegacij, se pravi, mi moramo uh, imeti razprave še preden se stvari obravnavajo v plenarnem zasedanju. Hvala lepa, gospa Gil. S tem smo izčrpali seznam govornikov, če se ne motim. Morda bi bilo dobro, če sedaj dam besedo gospodu Panceriju za zaključne komentarje in za povzetek. Najlepša hvala vsem. Hotel sem pojasniti eno stvar enkrat za vselej. Torej, jaz sem dobil ta pravila že pripravljena, jih nisem formuliral sam, to je prejšnja sestava parlamenta definirala. Mislim, da je to bil gospod Cashman. In skupine so potem opredelila bolj restriktivna pravila. Mislim, da je naša odgovornost, eh, da imamo sedaj taka pravila in eh, poslanci morajo sedaj lobirati, da vidimo, kaj lahko naredimo s tem. Mi moramo sedaj pač eh, sprožiti to razpravo. Zelo pomembno je, da imamo pač eh, recimo sestanke, v političnem kontekstu, naprimer gre za sestanke AFETA. Ne želimo biti marginalizirani v primerjavi s preteklostjo. E, pač delegacije morajo imeti nekaj pravic in ko pač se zauzemamo za to, seveda sodelujemo z matičnim odborom, govorimo tudi z DEVE in INTA, vendar e, e, AFET je matični odbor. Naj omenim tri probleme. Torej, najprej imamo tu problem z omejitvami. E, torej, če se potrdijo ta pravila, konferenca predsednikov bo o tem razpravljala, um, jaz bom pač tu zahteval seveda to, kar so predlagale delegacije. Torej, tu imamo kvote, dneve v tujini in tako naprej tu moramo tudi upoštevati pravzaprav čas, eh, eh, ki je primeren za sestanke, naprimer ob četrtkih popovdan. Eh, če bomo imeli tedaj sestanke delegacije, ne vem, koliko ljudi bo dejansko prišlo na sestanek. Mi potrebujemo pravzaprav način, moramo najti način, da ustrežemo pričakovanjem delegacij. Potrebujemo tudi dobro logistično koordinacijo. V Strasburu smo se pogovarjali o nekaterih izmed teh vprašanj, ko smo se pogovarjali o koledarju. Ugotovili smo, da smo v eh, enem oziroma dveh tednih eh, Eh, da smo imeli šest delegacij, ki so potovali v Washington. Eh, tu gre za vprašanje kredibilnosti. Potrebujemo neko koordinacijo. Mislim, da ni odgovorno, da kar šest delegacij potuje skoraj da hkrati v Washington. Mislim, da je eh, neumno, da obiščemo iste ljudi v roku enega meseca, saj se nam bodo smejali. Se pravi, potrebna je logistična koordinacija. Potrebujemo pa tudi politično koordinacijo. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Howitt. E, zunanje politike ne moremo improvizirati. Mi moramo vedeti, v katerem kontekstu delamo. Moramo zagotoviti doslednost skladnost z odločitvami v AFET-u in v celotnem parlamentu. Se pravi, zagotoviti je treba politično koordinacijo. Tu ne gre za omejevanje delegacij, temveč gre za to, da poskušamo zagotoviti učinkovitost njihovega dela. Ko govorimo o odnosih z AFET-om in ko govorimo o instrumentih za sodelovanje. Torej tu potrebujemo določene avtomatične eh, mehanizme, prisotnost poročevalcev, prisotnost predsednikov delegacij. Ni treba, da se s tem ustvarja dodatno birokratsko breme. Moramo delati bolj učinkovito. Gospod Kukan je dejal, da moramo zagotoviti, zagotoviti tudi boljše sodelovanje, udeležbo mi moramo nadgrajevati delo uh, uh, odborov, zlasti AFETA. Mi moramo tudi usklejevati razpravo v AFETU in v delegacijah. Če naprimer vzamemo Afriko, tu moramo govoriti uh, tudi o uh, prisotnosti Kitajske v Afriki in tu je treba seveda vključiti tudi delegacijo za Kitajsko. Tu gre za občutljivo vprašanje, ki ga moramo razumeti. Če govorimo o razvojnem sodelovanju, človekovih pravicah, o tem, kako eh, lahko sodelujemo, se pravi, tu moramo sodelovati že mi med seboj. Mi moramo pač eh, delati v skladu s temi pristopi in Najprej moramo, na primer, organizirati skupne sestanke vodi delegacij in afeta. Veliko dela imamo, ne smemo ustvarjati dodatno birokratsko breme, potrebujemo pa boljšo koordinacijo. Hvala lepa, s tem zaključujemo dopovdanski del. Hvala lepa vsem kolegom in kolegicam in nadaljujemo ob treh popovdan.